Najprej bomo sprejeli dnevni red. Dobrodošli vsi. Najprej bomo sprejeli dnevni red. Ali kdo nasprotuje osnutku dnevnega reda? Imate kakšno pripombo? Nihče nima nobenih pripomb, kar pomeni, da lahko dnevni red sprejmemo tak, kot je. Številka dve na dnevnem redu je sprejetje zapisnikov sej in sicer z dne 2. in 3. september 2009 in 5. in 6. oktober 2009. Zapisnike teh sej ste prejeli že kar nekaj časa nazaj. Če imate kakršnokoli pripombo glede zapisnikov, jo prosim do konca današnjega sestanka posredujete sekretarjatu. V nasprotnem primeru bomo zapisnike sej sprejeli take, kot so. Pod točko 3 sporočila predsednice. Predsednica nima nobenih sporočil, tako da lahko prejdemo neposredno na točko 4. Sporočila Evropske komisije. Gospod Jensen, želite besedo? Gospod Jensen. Euh, Hvala lepa, gospa predsedojoča. Samo eno kratko sporočilo imam strani komisije. Prejšnji teden, 21. aprila, je komisija sprejela pomladni svežen. Gre za dve sporočili. Prvo sporočilo se nanaša na 12 točk akcijskega načrta, s katerim bomo skušali doseči razvojne cilje tisočletja. Poleg tega imamo še pet delovnih dokumentov služb komisije. Prvi se nanaša na napredek, ki je bil dosežen na področju doseganja razvojnih ciljev tisočletja, drugi se nanaša na pomoč pri trgovini. Gre za dve poročili o napredku v letu 2010. Tretje poročilo se nanaša na financiranje razvoja, četrto poročilo se nanaša na na delovni program za leto 2010 do 2013, predvsem, ko gre za skladnost razvojnih politik. Potem je pa tu še peto poročilo, ki se nanaša na učinkovitost pomoči. Imamo še eno sporočilo, ki se nanaša na avčenje in razvoj. Tudi ta dokument je opremljen z delovnim dokumentom služb komisije komisar je objavil že tudi izjavo za tisk in vsi dokumenti, ki sem jih omenil, so na razpolago. Hvala. No. Najlepša hvala. Peta točka na dnevnem redu. Nobenega vprašanja nismo prejeli za komisijo, saj ne za današnji sestanek, kar pomeni, da gremo lahko neposredno na šesto točko. Strukturirani dialog o političnih in zakonodajnih prednostnih nalogah za leto 2011. Gre za izmenjavo mnen z gospo Kristalino Georgijevo, ki je Evropska komisarka za mednarodno sodelovanje, humanitarno pomoč in odzivanje na krize. Dobar dan, gospa. Donc, nous avons... Torej, z nami je danes gospa Kristalina Georgijeva, Evropska komisarka za mednarodno sodelovanje, humanitarno pomoč in odzivanje na krize. Govorili pa bomo o strukturiranem dialogu, o političnih in zakonodajnih prednostnih nalogah za leto 2010. Gospod Lene, ki predseduje konferenci predsednikov, nas je pozval naj se pogovorimo o tem strukturiranem dialogu. Govorili bomo o omejenem številu bistvenih političnih in zakonodajnih predlogov, ki jih bomo potem tudi posredovali gospodu Leneju. Predlagam, da se osredotočimo na zakonodajni in delovni program komisije za leto 2011 in ne za leto 2010, ki je bil objavljen 31. marca 2010. Namen tega srečanja je, da se s komisarko pogovorimo o teh vprašanjih, da nam pove, kaj pričakuje za leto 2011. Poleg tega pa bomo tudi mi lahko prispevali k načrtovanju dejavnosti za leto 2011, s tem, ko bomo predstavili nekatere svoje prednostne naloge. Gospa Georgijeva, izvolite. Merci, madame la rapporteur permanent. Hvala lepa, gospa stalna poročevalka. Gospod in gospodje, Uh, very... Spoštovane kolegice in kolegi, vesela sem, da sem spet tukaj v odboru za razvoj. The work we do, your feedback. Pri delu, ki ga upravljamo, so vaše povratne informacije in vaše smernice zelo pomembne, kajti soočamo se z izzivi, ki niso trivialni. Prva točka na dnevnem redu danes je predstava prednostnih nalog delovnih programov v okviru mojega portfelja. Od lani, ko je komisija začela izvajati načrtovanje za 2010, se je veliko spremenilo. Dobili smo na parlament, imenovana je bila nova komisija in sedaj imamo prvič komisarko za humanitarno pomoč in krizno odzivanje. Bolj pomembno kot institucionalni razvoj so bili dogodki, kot je bila naprimer tragedija v Haitiju. Spomnimo se tudi izbruha ognjenika, ki je povzročil toliko kaosa v Evropi, poplave v Franciji, ki so ljudi stale življenj in tako naprej. Zaradi tega je moštvo za krizno odzivljanje deležno še večje pozornosti. Spremembe in dogodki, ki nas obkrožajo, so takšni, da se mi zdi pomembno, da je danes treba spet govoriti o prednostnih nalogah za leto 2010, pa tudi o prednostnih nalogah za 2011. moj glavni politični cilj je še naprej krepiti sposobnost za krizno odzivanje Evropske unije v sodelovanju z Catherine Ashton in drugimi ustreznimi komisarji v Evropski komisiji. Dobivamo nov vzorec o tem, kako lahko okrepimo sposobnost za krizno odzivanje kot posledico signalov, ki nam jih pošilja narava. Zdi se, da se naravne katastrofe pojavljajo vedno pogosteje in da so vedno ostrejše in zaradi tega se moramo vedno bolj odzivati na nje. Prav tako pa so proračuni vedno tesnejši. Zato bom predlagala, da bi okrepili to krizno odzivanje do konca leta 2010. Naš glavni cilj je, da bi izboljšali učinkovitost, koherenco in vidljivost našega odzivanja na nesreče. Če želimo doseči najvišjo možno stopnjo ambicij na podlagi široke podpore, moramo sprejeti obsežen pristop, ki bo vključeval naslednje elemente. Prvič vključevati mora tako situacije zunaj kot znotraj Evropske unije, kako se odzivamo torej v Evropski uniji in kako zunaj nje. Drugič, preučili bomo sposobnost odzivanja Evropske unije v različnih scenarijih, ne samo pri velikih katastrofah, kot je bil Haiti. Na srečo so to vrstne katastrofe še vedno izjema, ne samo oziroma ne pravilo. Tretjič, izvedli bomo vse korake od pripravljanja, pripravljenosti. Se upravičujem, pravi komisarka. <laughs> Se upravičujem. Nekoliko sem bolna in vzela sem veliko zdravil, zato mi včasih nekoliko zmanjka rdeče niti. Se upravičujem, še enkrat. Torej, biti moramo v celoti pripravljeni na odzivanje na krize, cilj pa je, da bomo zagotovili, da smo učinkoviti in smotrni. Vemo, da je vsak cent, ki ga porabimo za to, zelo dobro naložen denar. Naložbe se nam lahko tudi do, od 4 do 10 krat povrnejo. V sporočilu bomo določili tudi predloge, kako bi lahko izboljšali komplementarnosti med tremi glavnimi členi v odzivanju na krize. Humanitarna pomoč, civilna zaščita in uporaba vojaških sredstev, ko in če so potrebna v primeru večjih katastrof. Glede na to, kako pomembna je ta tema, želim, da bi to bilo čim bolj odprto in vključujoče želim izvesti obsežen postopek posvetovanj skupaj z Evropskim parlamentom, nacionalnimi parlamenti, državnimi članicami, organizacijami za civilno zaščito in seveda tudi z vojsko. Samo na kratko, včeraj zvečer in danes zjutraj smo razpravljali z obramnimi ministri in zelo lepo je bilo videti, da dejansko obstaja visoka stopnja zanimanja za njihovo vključenost v to in tudi Lepo je bilo videti, da so zelo zavezani k pomoči pri humanitarni pomoči EU. Na podlagi tega dialoga bo komisija leta 2011 pripravila zakonodajni predlog o instrumentih za civilno zaščito in tam bomo upoštevali rezultate pilotnih projektov in tudi pripravljalne ukrepe, ki jih je v zadnjih letih predlagal Evropski parlament. To je torej moja prva prednostna naloga. Drugi pomembni člen mojega dnevnega reda je vprašanje, ki je zelo pri srcu nekaterim mojim kolegom. Ti kolegi so sodelovali pri razpravah o humanitarni pomoči. V letu 2010 bomo izvedli srednjeročni pregled. To nam je zelo dobro služilo, kajti danes je to tista referenčna točka, ki jo uporabljamo Danes zjutraj so številni obramni ministri omenjali ta konsens kot izhodišče za odzivanje na nesreče. Veliko napredka smo dosegli, ampak to moramo uporabiti in izkoristiti kot priložnost, da pogledamo v prihodnost in preučimo, kaj bi morali storiti drugače, zato da bodo naši ukrepi čim bolj učinkoviti. Zaradi tega bomo seveda leta 2011 in tudi kasneje lahko predlagali politične ukrepe. Tako bomo prvič lahko tudi ogledali si trenutno uredbo o humanitarni pomoči. Kakor sem že povedala, dobro nam služi, ampak uveljavo je stopila leta 96 in od takrat je še nismo spremenili. Ampak svet, kakršnega smo poznali leta 96, ni enak svetu danes, kaj šele letu 2011 ali 2012. Zato mislim, da bo treba počasi to uredbo ustrezno posodobiti. Še ena pomembna pobuda. Mislim, da mi je nekdo od vas tukaj zastavil tole vprašanje, ko sem bila tukaj februarja na predstavitvi. Namreč, sile za humanitarno pomoč, ki temeljijo na 214. členu Lisbonske pogodbe. To sporočilo smo načrtovali za jesen in zdi se nam, da bi to lahko bila platforma za to, da državljanom Evropske unije, mladim, pa ne samo mladim, naprimer, mlade bi lahko uporabili za humanitarne dejavnosti zato da bi lahko mladi pokazali evropsko solidarnost, na katero smo tako ponosni. Ogledali si bomo obstoječe prostovoljne scheme, scheme prostovoljnega dela in v Bruslju bomo imeli konferenco, zato da bomo lahko izmenjali mnenja in Evropski parlament bo seveda vabljen, da sodeluje v tej konferenci. V tem sporočilu bomo vključili tudi zakonodajni predlog, ki ga bomo izvedli leta 2011. To naj bi se upadlo z Evropskim letom prostovoljnega dela. Vem, da so v humanitarni skupnosti, pa tudi zunaj, pomisleki, da bomo naredili nekaj resnično neumnega, da bomo naprimer 18-letne otroke pošiljali v vojna območja brez modrosti in znanja, da bi se lahko tam znašli. Ampak zagotavljam vam, da bomo zelo strogo uporabljali dve temeljni načeli. Prvič, izpolniti bo treba poklicne profesionalne standarde za humanitarno pomoč in drugič, zagotovili bomo varnost naših mladih pri oblikovanju te sile. Naj vam na kratko predlagam oziroma predstavim še druge pomembne politične pobude. Začela bom s, poročilo, s poročilom za humanitarno pomoč s hrano. Zakaj se da to omenjam? To je že bilo storjeno. Ampak najpomembnejši del tega sporočila je pri njegovem izvajanju. Pri humanitarni strani sta pomembna dva elementa. Prvič, spodbujanje za to, da bi lokalno dobavljali pomoč s hrano v regiji, naprimer, zato da ne bomo zagotavljali hrane za ljudi, ob enem pa uničevali kmetov, ko bi lahko po drugi strani krepili lokalno kmetijstvo. In drugič, Evropska unija je vodilna na tem področju, ampak drugi še temu niso sledili. In v prihodnosti vidimo potrebo potem, da bi tudi druge donatorje spravili v korak z nami, kajti to je zelo dober način za zagotavljanje hrane. To osredotočanje na izvajanje nas bo verjetno pripeljalo nazaj k vam, zato da bomo lahko skupaj delili pridobljene si izkušnje. Od tukaj se želim sedaj pomakniti na sorodno stvar. Namreč izziv za vse donatorje, da bi pomoč povezali z rehabilitacijo. Zakaj? Če zagotavljamo pomoč v obliki hrane, tako da hrano kupujemo lokalno, tako to pomoč povezujemo tudi z razvojem. In to je načelo, ki ga moramo imeti vedno v mislih, kadar z humanitarnega vidika poskušamo kje pomagati ali obstaja kakšen način za to, da svoje humanitarne dejavnosti oblikujemo tako, da podpremo razvoj. In drugič, kako lahko skupaj s kolegi delujemo tako, da pri ti naši ukrepi povezovanja pomoči in razvoja dejansko imeli tudi vpliv na ljudi. In še zadnja točka. Tukaj se bomo prav gotovo vrnili nazaj k vam za izmenjavo mnen. In sicer razpoložljivost sredstev in učinkovitost naše pomoči. Kar zadeva razpoložljivost sredstev. Kakor veste, smo v devetih od desetih zadnjih let morali poseči v rezervni proračun, kaj te potrebe so presegale naše finančne zmogljivosti. O tem moramo razmisliti in potegniti ustrezne sklepe glede financiranja humanitarnih ukrepov. Ali po drugi strani moramo vsaj olajšati prenos finančnih sredstev iz proračuna za nujne potrebe do dejanskega izvajanja. Trenutno je ta postopek zelo težaven. Tako ne bomo mogli hitro ukrepati tam, kjer so potrebna dodatna sredstva. Ne glede na to, pa smo trdno prepričani, da je naša prva obveznost vam in davkoplačevalcem ta, da je vsak evro, ki ga porabimo, uporabljen dobro in pregledno. Preden končam, želim omeniti še pozabljeno krizo. Ta odbor nas že vse čas opozarja, da ne smemo pozabiti na pozabljene krize, tako imenovane pozabljene krize. Zagotavljam vam, da bomo to še naprej počeli in da bomo vsaj 15 odstotkov proračuna namenili v te namene. Sedaj je stanje takšno, da se bo v Sahelu morda kriza ponovno razplantela in moji kolegi iz EKA želijo povedati, da so dobro pripravljeni in da so že zagotovili dodatna sredstva v višini 24 milijonov, poleg našega, naših sredstv za Sahel, ki so temu namenjena tako ali tako, zato ker vemo, da bodo ljudje lačni. Tukaj bom končala. Hvala lepa za priložnost, ki ste mi jo dali, za to, da sem predstavila naše prednostne naloge na političnem področju in veselim se že vaših komentarjev, predlogov in vprašanj. Hvala. Merci beaucoup, Hvala lepa, gospa komisarka. Besedo dajem poslankam in poslancem. Če želi kdo besedo, gospa Keller. Hvala, dve vprašanje. Najprej hvala lepa za vašo predstavitev. Zelo zanimivo je slišati, kaj nas čaka in mislim, da ste predložili tudi nekaj dobrih predlogov. Vesela pa sem tudi, da bomo dejansko imeli strategijo o tem, kako bi lahko humanitarno pomoč razvili tako, da bo postala tudi orodje za razvoj. Kar zadeva dve vprašanje. Rekli ste, da boste tesno sodelovali z Evropskim parlamentom pri posvetovalnem delu in tudi pri drugem delu in predlogih. Zanima me specifično, kako bo to izgledalo. Ali boste čakali, predem boste prišli k nam, ali nam boste predložili osnutek predloga. Kako si predstavljate to sodelovanje? Ne želim, da bi na koncu izpadlo tako, da boste vi rekli, da ste pripravili predlog, mi pa smo ga zavrnili. Zanima me torej, kako boste vključili tudi civilne družbe in nevladne organizacije. Moje drugo vprašanje je, da vsi vaši predlogi zadevajo stanje potem, ko se pojavi spor, ampak kakšno je vaše mnenje o tem, kakšno vlogo lahko ima vaš kabinet na področju preprečevanja nesreč ali kriz, naprimer podnebne spremembe, koherenca politik in tudi druga področja? Ali menite, da bi morali pri tem imeti vidnejšo vlogo? Hvala. Eh ben, nous allons répondre à cette question. Dobro, če ni nobenega drugega vprašanja, gospod komisarka. We, uh... Hvala lepa. Odzivanje na krize v EU je najpomembnejša naloga za nas, ampak pripravili bomo tudi akcijski načrt in organizirali niz seminarjev, na katerih bomo razpravljali o tem. Pregledali bomo torej srednjeročni pregled, umestni pregled. Razmišljali pa smo tudi o sporočilih, o tem smo imeli razpravo, razmišljali pa smo tudi, da bi uporabili nove medije, da bi imeli odprti forum, naprimer, da bi zagotovili dve uri, v katerih bi lahko javnost postavila vprašanja, tudi ljudje, ki fizično niso tukaj. Kar zadeva prostovoljne sile, bomo tukaj imeli konferenco v Bruslju, kako sem že povedala. Obenem pa bomo organizirali tudi manjše skupine s prostovoljnimi organizacijami, zato da bi lahko pripravili pregled tega, kaj je naše delo, kaj ima pomen za nas. Če imate kakš, kakršenkoli predlog v zvezi z prednostnimi nalogami in če želite biti proaktivni in svoje predloge deliti z našim kabinetom, potem bomo za nje sveta zelo hvaležni. Ampak bolj strukturiran pristop si zamišljam kot seminarije, odprte forume in konference, kaj ti tako lahko ljudje bolje pripravijo svoje prispevke, kar zadeva preprečevanje nesreče in odzivanje na nje. Junija 2009 smo imeli strategijo, smo pripravili strategijo za zmanjševanje tvegan za krize. In zdi se mi zelo pomembno, da to vključimo v v naše razmišljanje o pristopu Evropske unije na krizno odzivanje. Sama, pa tudi moji kolegi, trdno verjamemo, da je odzivanje na krize samo bližnica. Dejansko razmišljamo o preprečevanju in odzivanju na krize kot na nek kontinuum. Naj vam podam samo en specifičen predlog. ko se ukvarjamo z državami, kjer se pojavljajo suše. V okviru tega razmišljamo tudi o tem, kako lahko ta problem rešimo lokalno, kaj lahko storimo, da bi skupnosti bile bolj odporne na suše. Ali, na primer, ko se ukvarjamo s tem, da bi redno pomagali revnim državam, ki jih prizadanejo orkani. Za nekatere od njih imamo program, v okviru katerega pripravljamo sisteme obveščanja, zato da bo prizadetih manj ljudi in na podlagi tega bodo tudi humanitarne potrebe manjše. V okviru tovrstnega razmišljanja mislim, da lahko EU doseže večji vpliv. Seveda pa lahko tako naši davkoplačevalci tudi dobijo več za svoj denar. Merci. Y a-t-il euh, d'autres questions? Hvala lepa. Ima morda še kdo kakšno vprašanje? Sama imam eno vprašanje. Govorili smo o organizaciji evropskih prostovoljcev. Zanima me, kakšen bo statut te organizacije, kako bo delovala, kako bo sodelovala z drugimi prostovoljnimi organizacijami. Pravzaprav smo šele na začetku te poti. Trenutno smo v pripravljalnem procesu. Pozanimali smo se o tem, katere veščine potrebujemo. Posvetovali smo se tudi s prostovoljnimi organizacijami. Ugotovili smo, da vlada precej zanimanja tako strani držav članic, ki so že aktivne pri takšnih organizacijah. Naprimer v Franciji sem se pogovarjala z ministrom, ki je zadolžen za francoski prostovoljni zbor. Seveda pa vemo vsi, kako delujejo zdravniki brez meja, naprimer. potem imamo tudi telekom brez meja. Tudi na področju inženiringa delujejo to vrstne organizacije. Z njimi smo se pogovarjali in če bi vam danes posredovala dve glavni sporočili, bi bili sledeči. Najprej je treba zelo jasno opredeliti mandat in si biti na jasnem, kaj želimo doseči. Poleg tega pa za vse to potrebujemo denar. Sicer na koncu vse najavimo ob zvoku fanfar, čez dve ali tri leta pa nismo zmožni pokazati nobenih rezultatov. Vendar kot rečeno, smo šele na začetku procesa in upam, da bomo nekje poleti imeli že na voljo kaj bolj konkretnega. Merci beaucoup. Madame Keller. Hvala lepa, gospa Keller, ponovno. Hvala lepa. Ne gre toliko za prednostne naloge, vendar ker ste ravno tu, bi izkoristila to priložnost in vas vprašala o Haitiju. Koliko denarja, ki so ga države članice obljubile, je sedaj že na računih nekje na Haitiju? This is uh, the Eno milijardo in 34 milijonov je vredno to vprašanje. Najlažje bo izplačati zavezo komisije, zato ker je denar na voljo. Kar zadeva obljube držav članic, moramo biti pošteni do njih. Številne države članice trenutno razpravljajo o tem, ali se želijo pridružiti skladu večjih donatorjev oziroma želijo same prispevati k posameznim dejavnostim. Nekatere države imajo na voljo tudi programe, ki jih lahko izkoristijo, vendar se mi zdi, da bomo morali počakati še nekaj časa, preden bomo zmožni posredovati dokončen odgovor, kje se nahaja denar. Naj Povem, kakšen je moj vtis o Haitiju. Vem, da boste danes razpravljali o tem. Sama sem dobila zelo dober vtis. Namreč donatorji, tudi ne najbolj, bogate, najbolj bogate države, so posredovali sredstva eh, za Haiti. Kar pomeni, da so bila naša pričakovanja presežena, vendar smo s tem tudi dvignili lestvico in merila zelo podrobno se bo, se bo ugotavljalo, ali je denar na voljo, zakaj se porablja. Naprimer, Clintonov sklad in Združeni narodi so podali zelo jasne obljube in zaveze glede tega, da ne bodo prizanesljivi do nikogar. Če ste želeli samo objaviti neko številko za to, da bi se bolje počutili, naj vam kar takoj povem, da poskrbite, da bo tudi denar na voljo v isti višini. Danes ne morem povedati nič več v zvezi s tem, ampak bomo zagotovili tudi določeno odgovornost. Hvala. Hvala lepa. Morda še kakšno vprašanje? Če ne, potem gremo lahko na sedmo točko. Mednarodna konferenca donatorjev z naslovom za novo prihodnost Haitija, ki je potekala v New Yorku 31. marca 2010. Sama sem vodila ad hoc delegacijo Evropskega parlamenta vam bom posredovala tudi nekaj svojih sklepov. Še prej pa pozdravljam vse tiste, ki so se pripravljeni danes pogovarjati z nami. Najprej bo seveda spregovorila gospa Kristalina Georgijeva, ki je bila del Evropske delegacije. Gospa nam bo predstavila svoje sklepe. Z nami je tudi Jason John Eve, ki je župan mesta Port-au-Prince. Ona bo povedal, kakšno je mnenje v njegovi občini, hvala lepa, da ste danes z nami. Poleg tega pa je z nami tudi mereditelj Melan, ki predstavlja Concord iz New Yorka ter gospa Mirta Kavlar iz Svetovnega programa za hrano, ki je direktorica za Haiti. Dovolite mi, da vam najprej sama predstavim nekaj sklepov, do katerih smo prišli kot delegacija Evropskega parlamenta. Kot sem rekla, sama sem vodila to ad hoc delegacijo v New Yorku, gospod Görenc je bil z nami. Govorili smo o tej tragični situaciji na Haitiju, tudi v odboru za razvoj ter v parlamentarni skupščini EU-AKP ter v parlamentu smo o tem večkrat že govorili, tudi svet in komisija sta sodelovala pri delegaciji, Ketja je še ne vodila delegacijo Evropsko unijo. Tudi komisar Pibalks, ki je zadolžen za razvoj, je bil z nami, prav tako gospa Georgijeva, ki je zadolžena za mednarodno sodelovanje, humanitarno pomoč in odzivanje na krize. Želeli smo zagotoviti čim boljšo delegacijo Evropskega parlamenta. V New Yorku 29. in 30. marca smo imeli pripravljalni sestanek, tudi člani diaspore iz Haitija so sodelovali predstavniku NDP-ja, UNICEF-a, OKE in nevladnih organizacij. Brazilija, Kanada, Evropska unija, Francija in Španija so sopredsedovali tej konferenci. Zbrali smo 5,3 milijarde evrov za 18 prihodnih mesecev. Poleg tega pa smo zbrali še 3,9 milijarde evrov, ki jih haitijska vlada pričakuje v tem prvem delu rekonstrukcije. Evropska unija bo prispevala največji delež k tem sredstvom, s tem bomo posredovali sredstva tako komisije kot držav članic. Komisija bo posredovala 620 milijonov evrov. Gospa Ashton je podarila, da potrebujemo dolgoročno strategijo za naslednjih deset let, zato da bi se v tem obdobju država preoblikovala. Številni donatori so želeli, da se spremenijo metode za nadzor porabe tega denarja. Spremembo metode pa lahko dosežemo samo, če bomo podprli akcijski načrt za nacionalni razvoj in obnovo, ki ga je pripravila haitijska vlada. V tem nacionalnem načrtu so predstavljene prednostne naloge na področju sociale, gospodarstva, institucionalnega ustroja in, in obnove. Predvidevajo se tudi ustrezni finančni mehanizmi. Vlada na Haitiju pričakuje veliko pomoči tako v obliki proračunskih sredstev, kot tudi v obliki sredstev, ki bodo posredovane v sklad, ki ga bo nadzorovala Svetovna banka. Vzpostavili bomo tudi ustrezno strukturo, v kateri bo haitijska vlada sama izbirala prednostne naloge in tudi zagotovila usklajevanje med posameznimi nadzorniki nad sredstvi. Poleg tega bomo vzpostavili tudi elektronsko platformo, ki jo bo moč preverjati preko interneta in preko katere bomo lahko spremljali tudi to, kako delujejo tisti, ki skrbijo za sklad. Zagotoviti je treba večjo mero učinkovitosti in usklajevanja. To je bilo večkrat izraženo na tej konferenci. Imeli smo srečanja, dvostranska srečanja, tudi srečanja ob robu te konference, na katerih smo podarili svojo skrb zaradi humanitarne situacije na Haitiju. Še vedno je ogromno brezdomcev, ki živijo v začasnih taboriščih. Tem je treba čim hitreje pomagati, vendar to pomeni, da morajo oblasti vse te osebe redno obvez, obveščati o tem, kako lahko pridejo nazaj domov. Ustrajali smo tudi na tem, da bi ključna področja, kot je kmetijstvo, kot je varna oskrba s hrano postavljena v prvo vrsto. Seveda pa mora haitijska vlada skupaj z vsemi prebivalci poskrbeti za dobro upravljanje in za boj proti korupciji. To so prednostne naloge, če želimo ponovno vzpostaviti zaupanje v haitijske oblasti. Imamo tudi posebne pobude za nadzor, le te lahko vključimo v program za obnovo, s tem bomo zmanjšali tudi tveganje. Imeli bomo tudi umestno komisijo oziroma začasno komisijo za nadzor nad obnovo, ki bo opredelila tudi jasna pravila za javna naročila in razpise ter za najemanje oseb in za poslovanje oseb. Ta začasna komisija bo kasneje preoblikovana v stalno komisijo za razvoj. Poleg tega pa moramo skrbno spremljati posamezne programe, katerih namen je, da se ukrepijo zmogljivosti. Ta proces bi moral upoštevati tudi specifične potrebe lokalnih oblasti. Lokalne oblasti je treba vključiti v izvajanje teh projektov na lokalni ravni. V naši delegaciji smo ustrajali tudi na tem, da se zbrana sredstva upravljajo na odgovoren in pregleden način. Pogoji, ki bodo dopustili Haitiju, da izkoristi ta proračunska sredstva, morajo biti strogo nadzirani in analizirani, sploh ko gre za porabo javnih sredstev. Nažalost nismo dobili podrobnih informacij glede vzpostavitve tega sklada, ki ga bo nadzorovala Svetovna banka. Ne vemo, kakšne bodo specifične zahteve glede upravljanja sklada. Predvsem nas zanima, kako bi lahko komisija nadzorovala porabo sredstev iz tega sklada pri pripravi svojih programov. Vsake tri mesece bi morali organizirati srečanja s to začasno komisijo, zato da bi videli, kako stvari napredujejo. V prihodnih mesecih bomo šli ponovno na Haiti, srečali se bomo z vsemi akterji ki so vključeni v izvajanje projektov in programov. Poročilo je zaenkrat na voljo samo v francoščini, vendar bo kmalo tudi prevedeno. Toliko z moje strani, sedaj pa izmenjava mnen z našimi kolegi in gosti. Najprej gospa komisarka. Ah, ah. Hvala lepa, gospa Stiller začela sem že s tem, da smo zelo navdušeni nad dinamiko na tej konferenci. Tudi tukaj imamo precej dinamike, pravi predsedujoča. So that would be called now not shot fontaine, but. Uh... To zdaj ni voda shot fontaine, to je lo dinamik, dinamična voda. Torej, najprej. Evropska unija je zelo dejavno sodelovala pri pripravah in na sami konferenci v Haitiju, na Haitiju. Gospa Stifler je zelo prijazno že dejala, ko smo se sestali dvostransko med konferenco, kaj se smo počeli, vendar pa naj povem še sama. Imeli smo posvetovanje z nevladnimi organizacijami, komisar Pibak se to gostil. Ena od teh konferenc, druga konferenca pa je bila v New Yorku. Bil je tudi nekdani predsednik Clinton in zelo smo si prizadevali, da bi spet več pozornosti namenili obnovitvi kmetijske proizvodne na Haitiju. Med tem sestankom smo se skušali osredotočati na vprašanja, ki zadevajo dolgoročni razvoj, ne samo neposredni odziv na katastrofo in ne samo obnova tega, kar je bilo s potresom uničeno. Komisija države članice in poslanci parlamenta so se osredotočili na razvojno politiko za Haiti, da je to dejansko velika priložnost za to, da državo ne samo obnovimo, temveč da jo zgradimo bolje in trajnostno, kot je bilo slišano na konferenci. Nadalje, ko smo se zavezali za to, koliko sredstva bomo namenili, je bilo zame kot evropejko zelo dobro slišati, da je EU predstavila določeno številko. In to je bilo izjemno, kaj ti? Seveda se vsi zauzemamo za razvojno pomoč in humanitarno pomoč. Rada pa bi se zahvalila tudi državam članicam za dejstvo, da smo tako bili veliko bolj enotni in solidarnostni s Haitijem in znotraj Unije, kako namreč vidimo našo vlogo pri podpori vlade Haitija in prednostnih nalog, kot so decentralizacija, razvoj, ki bo temeljil na skupnostih in namenjati pomoč tudi izven Porto Pransa, torej glavnega mesta, tako da bi celotna država lahko bila močnejša kot posledica obnove. Zelo pomembna stvar, ki smo omenjali, je bila, da bo to zelo dolgotrajen proces. Tako humanitarna pomoč bo pomembna pa tudi trajnostna razvojna pomoč. Seveda, razmišljamo dolgoročno, gledamo deset let v prihodnost, vendar pa to v bistvu je kratkoročno. To bo trajalo veliko dne. Poglejte si tranzicijo v vzhodni Evropi, v Bolgariji, v moji državi se ta tranzicija še vedno odvija. Seveda pa smo bili bolje opremljeni, kot je bil Haiti že na samem začetku, kot je sedaj Haiti po potresu. Torej, resnično je potrebno zagotoviti dolgoročni vidik, da se bomo zavedali potrebe, da moramo dolgo ostati in pomagati. In to je sporočilo, ki se mu je Evropska unija zavezala. In potem še zadnja točka. Takoj smo prevzeli naše obveze, da jih bomo izpolnili. In naj povem, kaj počne komisija. Komisar Pibalks je bil na Haitiju prejšnji teden, podpisal je pet sporazumov, zelo specifičnih, za 200 milijonov evrov. Prvi je, da bomo do obnovili ceste iz Porto Pransa, to je zelo pomemben del infrastrukture. Za prestolnico potem obnova šol. Tukaj gre za specifične primere. Šole bodo veliko pomoč otrokom. Tretjič podpora civilni družbi in ne na abstrakten način, temveč na premišljen način s specifičnimi projekti. Četrtič, pomoč procesu decentralizacije, tako da bomo sodelovali tako humanitarno kot komisija, torej kot humanitarci skušamo zagotoviti pomoč tam, kjer so ljudje. Ne osredotočamo to na prestolnico ali na eno območje. Če bi tega ne storili, potem ljudje ne bi imeli možnost dobiti pomoč in tudi razbremeniti Port-au-Prince. Potem pa morajo slediti delovna mesta. In komisar Pibarks in kolegi pri razvojni politiki so to prevzeli z nadaljnimi projekti. Gre za to, da bomo namenili sredstva tudi za ustvarjanje delovnih mest. In peti cilj komisarja Pibarksa je bil, da podpremo pomoč vladi, da bomo torej namenili prostore vladi. Gre za fizično pomoč in potem pa seveda tudi pomoč pri usposabljanju in v imenu humanitarnih kolegov lahko povem, da smo na kraju samem, da se prilagajamo potrebam, moram pa tudi reči, da bo tako ostalo še precej dolgo časa. Hvala lepa še enkrat za to, da ste bili del tega procesa. Vem, da poslanci pridejo kot opazovalci, naši poslanci pa so bili ponosni člani naše ekipe in so bili v veliko pomoč pri celotnem postopku. Tudi sodelovali so na razpravi o varnosti hrane zjutraj in to je bilo tudi zelo pomembno. Hvala lepa. Hvala lepa, sedaj pa dajem besedo županu mesta Portopran za deset minut. Eh, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Bi se lahko gospod s kamero nekoliko omaknil, zato da vidimo našega gosta? Hvala lepa. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospa komisarka, gospa stalna poročevalka za humanitarno pomoč, gospe in gospodje poslanke in poslanci. Za začetek bi se vam rad zahvalil za to, da ste mi dali priložnost, da vas ponovno obiščem v Evropskem parlamentu. Evropski parlament je ključna institucija v Evropski uniji. Danes bomo govorili o posebni situaciji na Haitiju, predvsem se bom dotaknil obnove. Danes Tu zastopam glavno mesto Haitija, Port-au-Prince, to je zgodovinsko pomembno mesto, politično in kulturno pomembno mesto. Sem torej župan mesta Port-au-Prince. To mesto je 12. januarja 2010 močno prizadel potres, kot veste. Zastopam pa tudi mestni svet, ki mi je dal neke vrste pooblastilo, da vam predstavim naš načrt za obnovo, ki ga mnogo krat napačno razumejo. Zagotovo ne bom v parih minutah uspel pojasniti vseh vidikov naše vizije glede tega, kako obnoviti Haiti. Vseeno pa bi vas rad opozoril na nekatera tveganja, ki se pojavljajo pri obnovi, sploh pri obnovi glavnega mesta Port-au-Prince. Na hitro bi torej rad predstavil te glavne izzive, potem pa se dotaknil še bistva. Kar zadeva gospodarske vidike, na voljo imamo sklad za obnovo, tudi haitijska vlada je večkrat povedala, da potrebujemo več denarja, da potrebujemo veliko ulaganj in pravzaprav ogromno denarja. Predvsej visoke številke se omenjajo v zvezi s tem. 31. marca so mednarodni donatorji skoraj 120 držav dali obljubo, da bodo namenili 9 milijard evrov, od tega 5,3 milijarde v naslednjih dveh letih. Potres je Haiti prizadel 12. januarja. Kot veste, ta denar prispevajo iz javnih sredstev vendar tudi nevladne organizacije potrebujajo sredstva in morajo sodelovati pri investicijskih projektih. Vseeno pa bi morali poskrbeti za to, da se bo v tem procesu ustrezno sprejemalo odločitve. Kar pomeni, da potrebujemo ustrezno formulo, s katero bomo lahko to načelo prenesli v stvarnost. Mislim, da bi morali imeti pravno obveznost, ki bi nalagala, da bi vsa investicijska dela po 12. januarju morala biti financirana 50 odstotno strani javnih sredstev. Da bi moral torej Haiti sam prispevati k tej obnovi tudi politični vidik je zelo pomemben. Obnova bi morala biti priložnost za to, da zagotovimo večji napredek tudi pri decentralizaciji. Treba je okrepiti lokalne vlade, njihovo vodilno funkcijo. Lokalne vlade so tiste, ki morajo nadzorovati vse v zvezi z obnovo. Ne smemo več zapadati v enostavno miselnost na podlagi katere so samo nacionalne institucije pristojne za delo. Več je treba vključiti lokalne institucije in vlade. Le tako bomo ukrepili institucionalne zmogljivosti na lokalni ravni. Na lokalni ravni bi oblasti morale imeti možnost pridobivati sredstva in jih potem tudi porabljati, kar pomeni, da bi tudi lokalne oblasti poskrbele za zagotavljanje kakovostnih storitev. Potem, če si pogledamo še ozemalski vidik. 12 odstotkov stavb v Haitiju je bilo zgrajenih pred letom 86 vendar se je prebivalstvo povečalo 700 tisoč leta 82 na 3 milijone leta 2009. Vendar, kot veste, naša država nima dovolj denarja. Milijon in pol oseb živi v slabo vzdrževanih predmestjih, Če si pogledamo, kakšna je situacija v Portopransu po 12. januarju 2010. Vemo, da je v tem mestu kar nekaj pomankljivosti, vendar je nedavni potres izpostavil tudi prednosti te prestolnice. Odprti smo do morja, imamo dobre vladne storitve, številna podjetja so prisotna v Portopransu, regionalni razvoj je v razcvetu, kulturni razvoj in inovativnost sta zelo obsežna. Na voljo imamo ogromno možnosti. Izvolili smo tudi nov mestni svet, ki mu sam predsedujem in pomagali smo tudi pri organiziranju volitev v 35 občinskih svetov. Dvanajstega januarja je potres prizadel ne samo ljudi, ampak tudi celotno infrastrukturo. 300 tisoč mrtvih, 200 tisoč ranjenih oseb, ogromno porušenih zgradb, številna področja je nujno treba obnoviti. Mestni svet v Portopransu si je zadal kar nekaj lastnih ciljev, zato da bi pomagali prebivalcem. Vzpostavili smo strukturo, paralelno strukturo nevladnim strukturam, s pomočjo katere smo želeli zagotoviti to, da ne bi prihajalo do nesmotrne porabe sredstev imamo neko prečno strukturo, v okviru katere upravljamo sredstvi, ki smo jih prejeli za reševanje situacije na Haitiju. Tudi država je vzpostavila partnerstva za upravljanje s krizami, sodelujemo s civilno zaščito, tudi z varnostnimi agenti v mestu in posameznimi prebivalci skušamo ugotoviti, koliko oseb je brez strehe nad glavo in tem skušamo zagotoviti neke vrste prenočišče in dostop do hrane in vode, kolikor nam je to le omogočeno. Poleg tega nam pomagajo tudi prostovoljci pri tej obnovi. Številne študije in poročila v zadnjih letih obsojajo to, da se mednarodna pomoč osredotoča izključno na nujne situacije. Ista poročila in študije kažejo, da se pomoč ne uporablja dovolj dobro in se predvsem ne porablja za trajnostne rešitve. Zato je treba poskrbeti za decentralizacijo. V ta namen smo uporabili sredstva, ki jih imamo na voljo v mestnem svetu. Odprli smo stavbe, ki jih imamo v lasti kot mestni svet in jih namenili brezdomcem. Poskrbeli smo za to, da, bi, da bo čim več ljudi lahko še naprej študiralo na univerzah. Poleg tega osebe osveščamo o tem, kako ravnati v primeru katastrof in skušamo tudi vzpostaviti neke vrste kolektivni odziv na nesreče. V večjih mestih po svetu, kot so Pariz, Madrid, Miami, Montreal, La Rochelle, so imela podobna izkušnja des villes ibéro américaines et Sodelujemo tudi s posameznimi svetovnimi organizacijami in kot mestni svet menimo, da bi morali poiskati trajnostne rešitve, ne hitre in razdrobljene rešitve. Kajti, če bomo uporabili take rešitve, bomo nosili večje tveganje. Nevladne organizacije so v zadnjih desetih letih prišle do podobnega zaključka. Številne mednarodne organizacije v Port-au-Prince delujejo ločeno v posameznih sektorjih na področju zdravstva, izobraževanja, lokalnega gospodarstva in tako naprej. Vendar se ne zavedajo, da so vsi ti sektori med seboj povezani, da bi morali imeti skupno vizijo, celostno vizijo obnove. Portopran je trenutno ogromno gradbišče. V Portopransu moramo najprej usposobiti osebje, ki bo nadalje izobraževalo in usposabljalo vse tiste, ki bodo sodelovali pri obnovi. V mestnem svetu moramo odločitve sprejemati soglasno in usklajeno. Zato smo se odločili, da bomo najprej oblikovali strateško vizijo, v kateri bomo začrtali prihodnost tega mesta. Ta strateška vizija predstavlja tudi namene našega sveta. Na voljo imamo tudi lokalno agendo 21, ki se zauzema za delovanje na lokalni ravni v 21. stoletju. Ta agenda je osredotočena na v 21. stoletje in skuša zagotoviti čim bolj trajnostne rešitve, do katerih bi prišli na podlagi usklajevanja med posameznimi akterji. Na podlagi lokalne diagnostike bomo potem opredelili cilje, posamezne probleme bomo hierarhično razvrstili. Želimo si, da bi tudi skupnosti, mestne skupnosti sodelovali pri trajnostnem in odgovornem razvoju. Pri tem pa bo treba oceniti tudi napredek, ki je bil do sedaj dosežen. To je prva faza. V drugi fazi, nekje od maja 2010 naprej bomo kot svet morali zavihati rokave in opredeliti načela delovanja, ki bodo vodilna pri vseh naših dejavnostih. Oblikovali bomo tudi strateško vizijo, kajti brez nje ne bomo uspeli zagotoviti ozemljskega in teritorijalnega razvoja. Za vse to potrebujemo finančna sredstva. Le tako bomo lahko spostavili tudi upravo na lokalni ravni, ki bo sestavljena iz strokovnjakov in bo oblikovana v naslednjih šestih mesecih. Tudi v samem mestu Portopranc je treba na novo zgraditi mestno hišo in ostale stavbe, kjer delujejo organi mestne uprave. Če želimo zmagati v tej naporni bitki in vzpostaviti trajnostno mesto, predlagamo kot mestni svet, da Evropski parlament prispeva k centru za trajnostni razvoj v Portopransu, vsaj v tej predhodni fazi. Cilji tega centra bi bili tesno povezani tudi s cilji, ki si jih je zastavil Port-au-Prince. Jasno je treba opredeliti, kako naj bi potekal trajnostni razvoj mesta, kako naj bi vse skupaj izvajali, kdo naj bi skrbel za to. Pri tem bomo upoštevali tudi sklepe, do katerih smo prišli na skupni konferenci. Za zaključek naj povem, da bomo z novo izgradnjo Haitija poskrbeli, da se odpravijo vse pomankljivosti. Mislim, da bi morali poskrbeti tudi zato, da se bodo ljudje bolj zavedali državljanstva. Mesto je družbena ves. Izgraditi mesto pomeni, da bi morali mestu dati nek ustrezen okvir, znotraj katerega je možno živeti kako bomo zgradili to mesto, pa je seveda predmet dogovora. V ta namen se obsežno posvetujemo, organiziramo kampanjo osveščanja in tako naprej. 24. decembra leta 2009 smo bili, podo, smo bili priča podobni situaciji tudi drugot po svetu. In kot so rekli že takrat, zauzemati se je treba za razvoj, ki bo upošteval tudi dobrobit okolja. Tudi, ko gre za nujno ukrepanje. Čeprav gradimo v izrednih razmerah in je situacija nujna, moramo poskrbeti za to, da bo obnova trajnostna in koristila vsem. Hvala. Merci, monsieur le maire. Hvala lepa, gospod Župan. Besedo dajem gospe Benedikte Armelan za pet minut. Merci. Um, um... Hvala lepa. Veliko veselje mi je, da danes lahko zastopam Evropske nevladne organizacije. 13. marca me v Bruslju ni bilo na sestanku, zato ker sem bila že na letalu, ne morem biti povsod, ampak sodelovala sem na srečanju 24. marca, ki so ga organizirale nevladne organizacije iz Amerike. 25. marca je potekala tudi konferenca v New Yorku, posebni od poslane Združenih narodov in Bill Clinton sta tam sodelovala. Sodelovala sem tudi na konferenci donatorjev, kjer sem zastopala skupnost evropskih nevladnih organizacij. Zastopala sem torej te organizacije in z gospodom Samuelom Hintonom, predsednikom Interactiona, sem predstavila skupno besedilo. Velika večina tujih nevladnih organizacij, ki deluje danes v Haitiju, je podprla to besedilo, najdete ga tudi na vhodu v dvorano. Ameriške nevladne organizacije, brazilske, kanadske, francoske, čilske, španske so sodelovali s Concordom, torej Evropskim združenjem nevladnih organizacij, strinjali smo se, da oblikujemo skupno besedilo. Zakaj? Zato, ker so nevladne organizacije prisotne v Haitiju, bile so prisotne že pred potresom samim. Po potresu so se organizacije mobilizirale in od potresa na Haitiju delujejo še toliko bolj aktivno mi predstavljamo precej močno silo. Zakaj? Zato, ker delujemo v najbližje državljanstvu. Ta dodana vrednost, ki jo prinaša na vladne organizacije, se skriva v tem, da mi delujemo najbližje državljanom. Sodelujemo tudi s civilno družbo v, na Haitiju, s združeni žensk, kmetov, posameznih četrtnih skupnosti. Sklenjeno imamo tudi partnerstvo z javnimi organi, tako s centralnimi upravnimi organi, kot tudi z organi na lokalni ravni, občinski ravni, regionalni ravni, depart, na ravni departmanov in tako naprej. Nevladne organizacije so zbrale 2,2 milijardi evrov preko posameznih donatorjev. Evropska unija je prispevala 650 milijonov evrov, kar ni zanemrljiva vsota. V izjavi smo še enkrat izpostavili nekatera glavna načela. Že prej je gospod Župan povedal, da je treba uskladiti delo eh, posameznih nevladnih organizacij. Pri tako obširnih katastrofah vedno deluje večjo število nevladnih organizacij, zato je zelo pomembno, da med seboj sodelujemo, da ne prihaja do nepotratne porabe oziroma do tratenja sredstev in do podvajanja dela. Kaj je še zapisano v tej izjavi? Še enkrat smo rekli, da bomo odgovorni, kar zadeva naša delovanja. Odgovorni smo do evropskih državljanov in do donatorjev, do držav članic in Evropske komisije. Odgovornost nosimo tudi napram haitijskim organom in Haiticem samim, kaj ti za njih delamo. Mislim, da bi morali uskladiti svoje delovanje, skratka med nevladnimi organizacijami, tudi s tistimi skrbijo za sklade in sredstva, z donatorji, s civilno družbo, s Haitici samimi. Na terenu mi predvsem spodbujamo politične, gospodarske, socialne, kulturne pravice, spodbujamo pravice najbolj ranljivih oseb, Najbolj ranljive osebe na Haitiju so danes predvsem ženske, otroci, invalidne osebe. Eno od ključnih vprašanj, ki se zastavlja že vse od samega potresa in ki postavlja tudi vse bolj pomembno v tej fazi obnove, se nanaša na dostop do razvoja tudi na podeželju. Na Haitiju je treba zagotoviti boljši razvoj podeželja. Tudi osebe, ki živijo v Haitiju v revnejših četrtih, morajo imeti priložnost, da dostopajo do sredstev, ki so na voljo in to je res veliki ziv. Še eno načelo se omenja in sicer krepitev partnerstv. Mi smo se zauzeli za to, da bomo okrepili naša partnerstva, da bomo dali prednost zaposlovanju Haiticev pri izvajanju naših dejavnosti, da bomo najprej zaposlovali Haitice, potem tujce. Poleg tega pa smo se dogovorili glede tega, kako zagotoviti plačilo tem osebam. Nevladne organizacije, ki delujejo na terenu, ponavadi nimajo dovolj sredstev Vemo pa, da na Haitiju delujejo tudi mednarodne organizacije, ki imajo na voljo dovolj finančnih sredstev, zato bi morali zaposliti tiste osebe, ki bi bile zmožne delovati pri haitijskih organih, kot tudi pri mednarodnih organizacijah. Vendar bi do takšnega zaposlovanja moralo priti samo v omejenih razmerah. Sicer ne bomo uspeli dovolj dobro sposobiti preostalega prebivalstva na Haitiju. Na konferenci v New Yorku smo bili priča tudi napredku v primerjavi s konferenco, ki je bila organizirana prva. 25. marca je potekala konferenca v Združenih narodih, 31. marca smo podali tudi izjavo kot nevladne organizacije in mislim, da nas bolj upoštevajo bolje tudi razumejo, kdo smo, kaj želimo storiti. Bolj se zavedajo, da želimo sprejeti določene obveznosti, pomagati pri izvajanju, kar pomeni, da nam precejšno število institucij zaupa in upam, da tudi haitijska vlada. Prosili smo, da bi v tej začasni komisiji za obnovo Haitija svoje mesto dobile tudi nevladne organizacije. Na priori so nam to mesto tudi odobrili. Nevladne organizacije smo mnenja, da bi morale imeti možnost sodelovati pri izvajanju programov razvojnih projektov. Zdelo se nam je pomembno, da sodelujemo tudi pri sprejemanju odločitev. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa dajem besedo Mirti Kavlar za pet minut. Gospe in gospode, hvala lepa. Hvala lepa se seveda, seveda nahaja v tem trenutku v zelo kritični fazi. Najbolj pa bi radi izpostavili pomen izogibanja izključenosti. Prav tako je potrebno pomagati ranjivemu prebivalstvu, ki pač ni bilo prizadeti, prizadeto zaradi potresa. Veliko je področji, ki so bila posredno in neposredno prizadeta zaradi potresa in sedaj obstaja nevarnost še za nadaljne naravne nesreče. Osredotočiti se moramo na preselitev notranje razseljenih in sicer iz območij, ki so ogrožena, ker bo prihajalo do plazov. Prav tako pa moramo misliti tudi o preselitvi ljudi, ki živijo v šolah in drugih zgradbah, ki jih običajno uporabljajo socialne službe ali službe organi, ki se ukvarjajo z gospodarskim razvojem. Tako da moramo pospešiti to preselitev notranje razseljenih, prav tako moramo oblikovati strategijo glede zavetišč in se odzivati na različne potrebe in zmogljivosti. Če ljudi podpremo, lahko tudi sami skušajo obnoviti svoje domove, hiše. Imamo pa tudi takšne, ki tega ne zmorejo. Prav tako moramo pomagati tistim, ki živijo izven begunskih taborišč in pomagati tudi ljudem, ki živijo v revnih predmestih, ki še niso v zavetišče in ki bi tja lahko prišli. Sicer bo prihajalo do zmede in kaosa. Prav tako moramo nuditi pomoč izven prestolnice Porto Prans, pa seveda tudi v prestolnici sami katastrofa v prestolnici je tako velikanska, da se vsa energija namenja mestu. In to je seveda normalno. Prav tako je zelo težavno prepoznati, kje točno je notranje razseljeno prebivalstvo, ki ni v Porto Prans, ki ne živijo v zavetiščih, v begunskih taborih, ampak z družinami. Tako da je potrebno spobuditi lokalne oblasti na teh območjih da bi prepoznali te ljudi, jih identificirali in pomagali in da bi tudi tem skupnostim lahko pomagali. Prav tako pa bi ranljivim skupnostim na teh območjih, ki morda niso bila prizadeta zaradi potresa in zaradi preseljevanja na Haitijo, da bi tudi tem področjem lahko pomagali. Sicer bi lahko tvegali, da bi morda pomagali samo tistim, ki so neposredno prizadeti, ne pa tudi tistim, ki so že desetletja v zelo težavnih razmerah. Vemo, da je Haiti tudi v zelo težavnih političnih razmerah in to prispeva k izključenosti in seveda se moramo temu izogniti. Kar se dostopa do živil in dostopnosti hrane tiče, pa bi rada opozorila na pogoje v pristanišču Porto Prans. To je glavni dostop za hrano. Haiti je zelo odvisen od voza. Pristanišče, pa tudi večji del skladišč je bilo zelo hudo poškodovanih. Med januarjem in marcem je bil voz predvsej pod poprečjem in pomoč s hrano je bila zelo pomembna pri stabilizaciji cen. Pristanišče je sedaj najbolj drago pristanišče na svetu tudi ko bo voz pšenice in riža prišel na predpotresno raven, bodo cene še vedno na ravni predpotresnih zaradi strukturnih slabosti. To povzroča stroške, ki se jim ne da izogniti. In to lahko poslabšajo tudi slabe vremenske razmere, saj je obdobje hurikanov in viharjev. In to lahko, to lahko ogrozi predelavo hrane po vsej državi. To bi tako lahko pomenilo tudi velike težave pri zagotavljanju živil. Skušamo. V P skuša nadzorovati hrano in zagotavljati pomoč o hrani v dogovoru z lokalnimi oblastmi, da bi jih uporabili takrat, ko bo to najbolj potrebno. Kar se lokalne proizvodne tiče, je Ministrstvo za kmetijstvo na Haitiju pričakovalo, da bo julijska žetev leta 2010, ki je najpomembnejša, nižja v primerjavi z letom 2009. Semen ni dovolj, pa tudi ne dobijo jih v pravem času. Prav tako gre za preseljevanje prebivalstva in gre za razmere, v katerih so si ljudje delili vse, kar so imeli in so ta semena pojedli, niso jih posajali. Tako, da se sedaj z ministrstvom za kmetijstvo pogovarjamo o tem, da bi junija organizirali sestanek in da bi skušali kar se da natančno ugotoviti, kako razpoložljiva je lokalna hrana pri lokalnih razpisih. Leta bo trajalo, preden bomo obnovili Portopras in pristanišče in da bomo spodbudili lokalno kmetijsko proizvodno, ki bo na taki ravni, kot je bila pred 20 leti. Veliko kmetijstva je pač, velik del kmetijstva je pač zašel v globoko krizo v zadnjih letih. Da bi dosegli te cilje, potrebujemo živila in ostale dobrine, da bi pomagali prestolnici in da bi se izognili zmedi, smo v zelo delikatnih razmerah. Ko investiramo v infrastrukturo, bi lahko EU odigrala pomembno vlogo pri podpori dostopa in razpoložljivosti hrane, da bi nadzorovali varno skrbo s hrano, cene, javne razpise, socialne mreže, kmetijstvo in okoljsko zaščito. Potrebno pa je investirati tudi v človeški kapital. Tega se moramo zavedati in tukaj moramo biti previdni. Če bomo investirali v infrastrukturo, moramo hkrati investirati tudi v človeški kapital. Ljudje pa bodo morali počakati, da bodo videli prednosti investicij v infrastrukturo. Sedaj pa potrebujejo hitro pomoč. In to lahko dosežemo, če investiramo v socialni kapital. Merci a tous les intervenants. La parole est maintenant au diplomat. Hvala lepa vsem gostom za te uvodne izjave. Sedaj pa dajem besedo poslankam in poslancem. Najprej gospod Mičel. Euh, um, Hvala lepa. Hvala tudi govornikom. Hvala, da ste danes z nami. Še posebej pa želim tukaj pozdraviti župana iz Porto Pransa. Mislim, da se nihče od nas ni predstavljati ne more vsega trpljenja, ki ga s katerim se tam sedaj soočajo. Želim povedati več zadev. Prejšnji teden je bila komisarka v parlamentu tukaj, namreč kar zadeva priročnik za rekonstrukcijo Svetovne banke. Z veleposlanikom iz Haitija sem bil na konferenci, kjer smo predstavili ta priročnik. Želim pa zagotovila, da ne bomo ponovno izumljali tople vode, kajti dejansko imamo dober postopek za rekonstrukcijo in obnovo. Ali bo Evropska komisija uporabila ta postopek ali pa bo sodelovala kot partner z vlado Haitija in nevladnimi organizacijami. Del razprave tukaj sem zamudil, zato ker je moje letalo zamujalo, ampak kolikor mi je znano, ne vem, če gre tukaj točno za Porto Prance, ampak v splošnem to velja za Haiti. Namreč, celotne skupnosti so se razodselile in sedaj živijo skupaj. Določena ozemlja so sedaj varna, spet ljudje pa ne želijo zapustiti skupnosti, v kateri živijo in se vrniti nazaj na svojo zemljo? Ali je možno zagotoviti, da bi se te skupnosti lahko vrnile nazaj domov? Za župana pa imam specifično vprašanje. Včasih se tukaj med nami pojavlja vprašanje lastništva zemlje. V Evropski uniji lahko satelitom, to smo naredili po tsunamiju, na Tajskem, naprimer, pomagamo ljudem določiti, kje je njihova zemlja. Določimo lahko tudi praho za polja, ki niso v uporabi in tako naprej. Zanima me, kakšno je stanje lasništva zemlje na Haitiju? Vem, da so ljudje tam zelo revni in pogosto niso imeli nič v lasti. Zanima pa me, ali bi lahko to priložnost izkoristili za to, da bi zagotovili večje lastništvo, kajti tako bi ljudje ne samo pognali korenine, tako rekoč, ampak bi to lahko uporabili tudi kot kapital. V moji državi, v 19. stoletju, smo to storili zato ker so ljudje dobili majhne kose zemlje, ki so, je, ki so jo lahko obdelovali. V drugih delih države pa se to dolgo časa ni zgodilo. Zanima me torej, kakšno je stanje v zvezi z lastništvom zemlje in kaj lahko Evropska unija tukaj stori, da pomaga. In zanima me tudi, ste župan Porto Pransa, zanima me torej, kakšno je vaše mnenje o tem. Zadnje vprašanje pa je, da bi v parlamentu prevzeli celot pristop za pomoč celotnemu otoku. Sama je vključena tudi Dominikanska republika. Kako močno je bila poškodovana Dominikanska republika? Mi bi lahko morda oboje združili. In še zadnje vprašanje za voditeljico delegacije. To je zelo pomembno. Kako bomo poskrbeli, da bo to ostalo na dnevnem redu, kajte pojavljala se bodo tudi druga pomembna vprašanja ampak tukaj moramo pa res zagotoviti, da bomo zagotovili dolgotrajno pomoč za Haiti. Opravičujem pa se, če sem bil predolg. Ima morda še kdo kakšno vprašanje, kakršnakoli pripomba strani poslancev in poslan, gospod Martinez? Jo je skučal naturalmente kon mučo interes. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Seveda sem z veliko mero pozornosti prisluhnil tako vam kot komisarki, kot še zlasti naši strokovnjaki. Prisluhnil sem tudi županu Porto Pransu. Mislim, da je povedal veliko zelo pomembnih stvari. Meni se je zdelo, da je res na dober način predstavil nadaljne usmeritve. S kakšnim problemom se pravzaprav srečujemo? Namreč mi imamo svoje predstave, kako obnoviti Haiti. Mislimo, da bomo lahko obnovo tam izpeljali na enak način, kot smo to storili v drugih državah, ki so bile prav tako močno prizadete. Vendar je obnova odvisna tudi od same strukture in infrastrukture v posamezni državi. Kolikor sam poznam Haiti in kolikor sam poznam situacijo in poznam jo že kar nekaj let, se mi zdi, da se pravzaprav soočamo z državo, ki je zelo slabo strukturirana. In to sem povedal na najbolj prisrčen in diplomatski način, kot sem sploh zmožen. Vendar, kot smo rekli že na enem od prejšnjih zaseda našega odbora. Pravzaprav smo bili priča dvem velikim potresom in sicer v razmiku parih tednov. Naprimer, v Haitiju smo doživeli potres in v Čilu. Katera je bila tista bistvena razlika v teh dveh primerjih? Vsaj kako sem sam videl to razliko? V eni državi so obstajale zelo trdne strukture znotraj same države, v drugi državi pa so državne strukture bile slabo organizirane. V eni državi je bila zagotovljena struktura, v drugi državi pa družba ni ustrezno oblikovana in tudi ni dovolj dobrih struktur. Če sem sam prav razumel župana, se mi zdi, da bi morali obnovo izpeljati na ustrezen način. In sicer se moramo zavedati, da ta obnova ne pomeni samo obnova tistega, kar je propadlo v procesu, temveč da moramo zgraditi na novo tiste stvari, ki na Haitiju še ne obstajajo. Situacija, ki trenutno vlada v Haitiju, je neprimerljiva s tistimi, ki vladajo v ZDA, v Združenih narodih, v Evropski uniji. Ne moremo kar tako poskrbeti za neke vrste zaščito, za mednarodno zaščito in Haiticem reči, kako zgraditi. Ne moremo mi na mesto njih vzpostaviti sodobne države. In tu se mi zdi, da se nahaja ta največja težava, s katero se soočamo. Vsi si želimo, da bi pri obnovi te države da morali dati možnost tudi samim Haiticam, da pri tem sodelujejo. Vse tako občutek sem dobil na podlagi številnih pogovorov z haitijskimi kolegi. Poleg tega pa imamo tu še tako imenovane donatorske sile, kot jih imenujemo. Sam se s tem konceptom samim ne strinjam, ampak nekako se moramo vendarle sporazumeti. Kar zadeva same donatorje. Donatori moramo biti dovolj inteligentni, dovolj pametni, dovolj radodarni in tudi dovolj demokratični, zato da bi razumeli, da so haitici tisti, ki morajo odigrati glavno ulogo Vsi se strinjamo s tem, da morajo Haitici biti glavni pri tej obnovi, vendar kako poskrbeti za to, da bo tisto, kar je omenjal sam župan, prenešeno tudi v stvarnost? Kako lahko te besede oblikujemo v neke vrste normo? Kako poskrbeti za to, da se ne bomo umešavali v samo obnovo? mi moramo podpreti prizadevanja Haiticev. Haitici so tisti, ki morajo poskrbeti za to, da bo vzpostavljena sodobna država, istočasno pa morajo poskrbeti tudi za izgradnjo infrastrukture, za ponovno vzpostavitev kmetijstva. Haitici so tisti, ki morajo poskrbeti za te svoje minimalne potrebe. Veste, kakšno je moje stališče glede tega, sam sem predstavil tudi že nekaj težav, s katerimi mislim, da se soočamo. Predvsem pa gre pri tem za to, da ponovno vzpostavimo novo družbo. Družba na Haitiju je trenutno precej razpršena in te osebe, ki so danes govorile o istih temah, so na zelo delikaten način opisovali zelo velik problem. Ne moremo mi prenesti našega modela v drugo državo na Haitiju nimajo ustrezno organizirane civilne družbe, ne poznajo svojih nevladnih organizacij. Ne morajo oblikovati nevladnih organizacij po meri kanadskih, ameriških ali evropskih. Mislim, da bi morali oblikovati neko skupino nadzornikov Večina prebivalstva na Haitiju je revna. In za te osebe je treba poskrbeti. Tem osebam je treba zagotoviti nek dohodek. Zato pa lahko poskrbimo samo, če bo zagotovljena haitijska uprava. Najprej je treba vzpostaviti neko hrbtenico družbe in naša odgovornost je, da haiticem pomagamo pri oblikovanju takšne družbe. Poleg tega pa imam še eno zelo specifično vprašanje, ki me res močno zanima. Župana Porto Pransa bi rad vprašal, kako oni rešujejo sanitarne probleme, kako na Haitiju dojemajo to, da je več kot 700 kubanskih zdravnikov na Haitiju. To je več zdravnikov, kot jih prihaja iz celotnega sveta, iz Amerike, iz Evrope, iz celotnega sveta, kot rečeno. Kako Haitici dojemajo to prisotnost kubanskih zdravnikov? Ali kubanski zdravniki bistveno pomagajo pri reševanju zdravstvenih in sanitarnih problemov na Haitiju? Zanima me torej, kakšno je mnenje župana Portopransa in kakšen je tudi odziv javnosti. Hvala. Hvala lepa. Najprej gospa Kretu. Hvala, upam, da lahko govorim romunsko. Hvala lepa za vaše predstavitve. Rada bi se zahvalila gospe komisarki, da je danes z nami. Hvala lepa za razpravo, ki je potekala prejšnji teden na plenarnem zasedanju. Zahvaljujem se tudi županu Portopransa. Hvala lepa tudi gospe Kolar. Sama pa bi rada omenila povezavo med tem, kakšno občutje je vladalo na samem začetku, ko se je Evropska unija močno zauzela za reševanje tega vprašanja in trenutnim občutnjem prebivalcev, kako si predstavljajo življenje v daljšem časovnem obdobju, kako si predstavljajo področje zdravstva, šolstva in tako naprej. Že gospod Martinez je o tem govoril. Moje vprašanje je torej, kako lahko sodelujemo skupaj z gospodom Pibalksom, zato da bi sodelovali in zagotavljali dolgoročne rezultate, kajti gre za čustvene odzive, ampak sedaj moramo dolgoročno zagotoviti obnovo na področju infrastrukture in tudi socialnih pogojev za ljudi. Sveda pa ne smemo pozabiti niti otrok, kajti številni otroci so sedaj prisilno brez staršev, ampak nekateri so torej tudi nasilno odstranjeni in oduzeti svojim staršem. Slišali pa smo tudi o posilstvih in o nezakonitih posvojitvah in podobnih grozotah. Hvala. Še kakšno vprašanje, morda strani poslancev ali poslank, če ne dajem besedo županu? Hvala lepa, gospa predsedujoča. Na začetku bi rad podal par pripomb v zvezi z eno od predstavitev. Na to pa bi odgovoril na vprašanje, če smem. ne želim sprožati polemike v zvezi s tem, zato ker sem že večkrat imel priložnost srečati se z nevladnimi organizacijami in se z njimi pogovarjati tudi v Portopransu. Rekli ste, da nekatere nevladne organizacije delujejo tudi v Portopransu. Ampak nobena nevladna organizacija nikoli mestnega sveta v Portopransu ne prosi za dovoljenje za to vrstno posredovanje. Tako da mi nimamo nobenega nadzora. Ravno zaradi tega sem v vodnem govoru jasno povdaril, da prihaja do podvajanja pri posredovanju nevladnih organizacij. Mislim, da je nekdo omenil tudi zelo kritičen primer v Portoprancu, primer Fonsi. Sam ne morem govoriti o Haitiju na splošno, lahko govorimo o Portopransu, kjer imamo na voljo tudi službe za posamezna področja. Vendar, kot sem povedal že na začetku, Portoprans je bil in je mesto, ki ga zasedajo tudi skvaterji, kar pomeni, da 80 odstotkov prebivalcev nima svojega prebivališča v lasti. v zakonodaji piše, da lahko samo centralna vlada sprejema odločitve o tem, kdo se lahko naseli v stavbe, ki so v lasti mesta. Sam sem prosil, da se nekaj stori v zvezi s tem, kajti s tem bi odpravili precejšen problem, ki se pojavlja pri obnovi Haitija. V Združenih narodih smo predstavili tudi besedilo, v katerem smo predlagali tudi nekaj v zvezi z doseganjem tega cilja, vendar to ni dovolj. Če problem obstaja in ostaja, potem ne bo nikoli možno zagotoviti zadostnih naložb in olaga nasploh. Zato bi morali vi kot Evropski parlament posredovati, če je tole možno. Druga zadeva. Govorili ste o Haitiju, o Haitiju nasploh, o tem, kako ga obnoviti. Mislim, da je Haiti poseben primer. Haiti ne moremo obnoviti, ampak ga moramo zgraditi. To je tisto, kar morajo razumeti vsi akterji. To je glavni problem danes. Tudi sam sem preučil primer Bejruta. Sam sem župan mesta Port-au-Prince. Kot veste, je tudi mesto Bejrut bilo uničeno. Tudi tam so dobili podporo, tudi tam so vzpostavili družbo, ki jo sicer lahko kritizirajo, vendar so s tem uspeli rešiti tudi katastrske probleme. Namreč vedeti je treba, kdo ima v lasti določeno zemljišče ali stavbo. Kaj ti le tako lahko vemo, kaj se lahko kje zgradi, popravi, komu lahko dodelimo določen del ozemlja. V svojem besedilu danes sem govoril tudi o upisu. Govoril sem tudi o podpori ki jo potrebujemo v Portofransu za to, da pridobimo sredstva, s katerimi bi zagotovili trajnostni razvoj. S temi sredstvi bi lahko lažje načrtovali izgradnjo Portofransa. Potrebujemo nov načrt, pa ne si gre za urbanističen načrt, za načrt mesta. Potrebujemo tudi ustrezen načrt za vzpostavitev varnosti Nekdo je omenil tudi potres v Čileju. Vendar morate vedeti tudi, kakšna je družba v Čilu, kako deluje. Prav zaradi same dinamike družbe v Čilu so lahko ustrezno izpeljali načrt za primer nesreče. Začeti je treba na začetku in začetek je oblikovanje skupine strokovnjakov, ki bo podpirala mestni svet in vse tiste strokovnjake, ki lahko oblikujejo ustrezen urbanističen načrt za Portopranc, pa naj si gre za izgradnjo stavb ali oblikovanje parkov in vrtov in tako naprej. Verjetno vas bo šokiralo, ampak dokument, ki smo ga predstavili na konferenci v New Yorku, je bil sestavljen brez posvetovanja z župani na Haitiju. Nihče se ni obrnil na nas župane in to ni dobro. Eden izmed poslancev je omenil tudi o izgradni, ki jo lahko nadzorujejo samo haitici. V Porto Pransu si želimo, da bi dobili možnost pripraviti nek predlog za Porto Prans. Tudi naše mesto želi sodelovati pri tej veliki nacionalni izgradnji in obnovi. Sam sem sedaj skušal odgovoriti na več vprašanj hkrati in na koncu bi rad še nekaj omenil. Beseda donator. Beseda donator je beseda, ob kateri me kar zmrazi. Bolje bi bilo, če bi govorili o partnerjih, ne o donatorjih. Partneri so tisto, kar Haiti potrebuje. Še nekaj v zvezi z zdravstvenim in sanitarnim vidikom. Od leta 1999 do 2007 na Haitiju nismo imeli izvoljenega župana. Centralna vlada je vse urejala. To je veljalo vse do danes. Centralna vlada se je utikala v delovanje mestnih svetov in občin mi še vedno nimamo policije, še vedno nismo odgovorni za zdravstveno vprašanje. 80 odstotkov služb še vedno nadzoruje centralna vlada. Kubanski zdravniki delujejo izvrstno in dobro sodelujejo z nami. Za zaključek pa naj še enkrat podarim, da bi morali še enkrat izgraditi Haiti nekomu, ki je izgubil ženo ali otroka, ki skuša sodelovati pri obnovi mesta ali vasi, moramo pomagati, zato ker mu bo to pomagalo pri premagovanju težav. Biti moramo pozorni, vzeti si moramo čas in razmisliti o vseh težavah. Danes vam ne morem povedati, kaj naj storimo. Sam nisem navajen na to vrstna parlamentarna srečanja in razprave. Lahko pa vam povem, da me stvari skrbijo in v mestnem svetu v Porto Pransu in sam kot koordinator v tem območju uh, vam lahko povem, da vas bomo z veseljem sprejeli v Porto Prancu, z veseljem bi sodelovali z vami in vam tudi pojasnili, kako smo si mi zamislili oblikovanje tega centra, ki sem ga preomenjal. Če ne bomo imeli centra, ne bomo imeli niti načrta za izgradnjo Haitija in Porto Pranc ne bo mogel podati svojega predloga, kako zgraditi Haiti. Hvala. Hvala lepa, gospod Župan. Naj vas nikar ne skrbi, vaše pripombe so zelo dobre, zelo dragocene. Še enkrat najlepša hvala. Besedo pa dajem gospe Georgijevi. Hvala lepa. To je bila zelo zanimiva in koristna razprava za nas vse. Mislim, da smo znova potrdili določena prepričanja in določena sporočila, ki smo jih slišali. Prav tako smo slišali nekatere nove probleme, ki so se pojavili. Zanimivo mi je bilo slišati, da župani niso bili vključeni v postopek posvetovanja za obnovo. Upam, da bodo vključeni v posvetovanje za obnovo njihovih lokalnih skupnosti, kajti če se to ne bo zgodilo, potem trenutnega razvoja v Haitiju ne bo mogoče zagotoviti. Naj odgovorim na določena vprašanja, ki so bila posredno ali neposredno naslovljena na komisijo. Kar zadeva priročnik za obnovo Svetovne banke. Svoje nekdanje kolege iz Svetovne banke sem prosila, da mi ga pošljajo in resnično je zelo dober. To je platforma za vse, ki so vključeni v delo na Haitiju in upa se, da bo to ta priročnik koristen tudi na dolgi rok, kar zadeva skupnosti, ki so se preselile skupaj. Mislim, da bi župan lahko o tem povedal več, ampak na hitju sem videla, da so mnogo kje ljudje izgubili hiše skupaj, pa so se tudi v tista taborišča preselili skupaj. To pomeni, da se je pojavila določena socialna mreža, pojavili so se tudi voditelji teh taborišč ali manjših delov taborišč in nekatera taborišča so zgrajena na ozemnih, kjer se pojavljajo tveganja za poplave in te skupnosti se resnično morajo oceliti. Govorimo o 9 do okrog 30 tisoč ljudeh, ki so resnično ogroženi zaradi tega. In haitijska vlada ponuja ozemlja, ki so daleč stran. Za nekatere od teh ljudi je to druga drama. Končno so se nekje naselili, postavili svo, svoje šotore, morda so si šotore tudi opremili, da so iz njih naredili domove to velja seveda tudi za ljudi, ki so jih pozvali, da se priselijo nazaj v svoje hiše, kajti njihove hiše naj bi bile varne. Problem pri tem se mi zdi naslednji. Z človeškega vidika je to po eni strani razumljivo, po drugi strani pa je za tiste, ki so na ogroženih ozemljih, to tudi življensko nevarno. Mislim, da bo župan imel več podatkov o tem. Ampak, Kolegi, ki se ukvarjajo s humanitarnimi vprašanji, imajo naslednje mnenje. Zagotoviti želijo, da bi ta duh skupnosti čim bolj spoštovali pri vseh ukrepih, ki jih sprejmemo v zvezi s taborišči, kar se zdaj pristop za celotni otok. Še enkrat, mislim, da bi gospod Župan lahko o tem poveč, povedal več. Imela sem priložnost potovati v Dominikansko republiko, tam sem se srečala z oblastmi in nevladnimi organizacijami. In zelo zanimivo je, da so se po desetletjih zapletenih odnosov odnosi med obema državama zaradi te katastrofe izboljšali. Naprimer, dominikanske službe so prve pomagale Haitiju. Veliko pomoči je bilo tudi organizirane na podlagi zalog ki so bile pretovorjene iz Dominikanske republike v Haiti. In kakšna je vloga komisije? Vlogo komisije in tudi Evropske unije vidimo v treh elementih. Prvič, ne smemo pozabiti na Dominikansko republiko, ko zagotavljamo pomoč. Še posebej, kar zadeva ponovno obnovo, obnovo zalog, hurikani, se bližajo in nekatera, nekatere ocene so, da bodo hurikani še močnejši. Imamo pa tudi podatke, da je zalog vedno manj in pojavlja se tveganje, da bi ta duh sodelovanja znova propadel med obema državama. Drugič, krepiti je treba programe sodelovanja. Zelo koristno je videti, kako lahko obe državi sodelujeta na različnih področjih, tudi na področju civilne zaščite. Haiti želi sedaj bolj oblikovati svoje sposobnosti za odzivanje in preprečevanje kriz, bolj pa so pripravljeni tudi sodelovati s svojim naravnim partnerjem, to je svojo sosedo. To pa pomeni, da bomo sodelovali tudi strani Evropske unije. In tretjič, mejno območje, obmejno območja so tista, kamor so se ljudje preselili, da bi ušli poplavam in tisti, ki imajo sorodnike v Dominikanski republiki. Pojavljajo se nevarnosti in tveganje za migracije. Sveda pa velja, da bolj, ko bomo podpirali delovna mesta in razvoj v tej državi, manj verjetno je, da bo prišlo do migracij preko meje in manj bo tudi pritiska na ta odnos, da bi se poslabšal. Kar zadeva vprašanje, kako obravnavamo to dejstvo, da je institucionalna zmogljivost v tej državi, torej v Haitiju, zelo omejena. Decentralizacija je ključnega pomena tukaj. Prvič, Upam, da se bo s tem župan strinjal, ampak decentralizacija, kar pomeni, da bi ustvarili centre razvoja zunaj Porto Pransa. Ne, da bi izničili pomen Porto Pransa, ampak da bi poskrbeli, da bo to mesto bolj prijazno življenju. In drugič, delegacija pristojnosti. Zelo sem bila navdušena nad tem, ko sem videla kako so tudi v času katastrofe stvari delovale. Če so bile lokalne oblasti pristojne in vključene in če je bila uprava taborišč sposobna in pripravljena na sodelovanje. Videla sem, da so v Haitiju številni bili sposobni prevzeti vodilne položaje v skupnosti. Obiskala sem kraje, kjer so bili imenovani, naprimer, učitelji, pa sploh niso učitelji. Vode skupnosti je rekel, da otroci že mesece ne hodijo v šolo in preprosto je nekoga določil, da je učitelj za to in je imel potem ta človek odgovornost, da ima otroke pod svojim nadzorom. Dokler bomo spodbujali to socialno mrežo, In dokler bomo spodbujali mikroprojekte, ki bodo spodbujali ta duh skupnosti, bolje bo. In še na koncu, kar zadeva vključevanje EU. Kaj počne EU? Govorila bomo v imenu komisije. Komisija je zagotovila 580 milijonov evrov pomoči. To vidimo kot kontinuum od 120 milijonov na začetku in potem še 420 milijonov milijonov kasneje. Ta sredstva poskušamo integrirati tako, da pomoč vodi v razvoj in da na tem gradimo še naprej. Kar zadeva zelo pomembno točko, da upoštevamo ljudi, namreč izobraževanje, zdravje in delovna mesta. To so tri točke, ki so zelo pomembne, če želimo takoj zagotoviti pomoč ljudem v Haitiju. To pomeni, da ne glede na to, s katerim projektom se ukvarjamo, morajo biti ljudje vedno v ospredju. Tukaj bom končala. Mislim, da je nekdo rekel, ali bomo ostali s to ekipo. Da, prav gotovo. Na Haiti bom spet šla po sezoni hurikanov in takrat bomo preučili, kaj lahko storimo bolje in kaj lahko storimo še več. Komisar Pibalks je pravkar bil tam. Glede na to, kako radodarni so ljudje in kako velika naloga je pred nami, bodo vse oči uprte v nas. Ampak tudi, če ne bodo, je treba opraviti delo. Ljudje čakajo na nas. Hvala. Merci beaucoup, Madame la Commissaire. Hvala lepa, gospa komisarka. Imate imate morda še kakšno vprašanje, želi kdo še kaj povedati? Če ne, predlagam, da gremo na osmo točko na dnevnem redu. Učinkovitost pomoči. Izmenjava mnen z gospodom Kalderizijem, avtorjem dela Težava za Afriko, zakaj tuja pomoč ne deluje. Gospod Kalderizij je nekdanji visoki uradnik pri Svetovni banki, več kot 30 letne izkušnje ima na tem področju. Zagotovo veste, s kakšnimi težavami se soočajo države v razvoju. Tu ne gre za kolonializem, suženstvo ali globalizacijo. Prosim, če ste tiho, ker ne morem govoriti. Niso kolonializem, suženstvo in globalizacija tiste, ki so krive za trenutno situacijo v Afriki ali v drugih regijah po svetu. Gre za to, da v teh državah še vedno ohranjajo svojo oblast diktatorske vlade, ki presega svoje pristojnosti. Skupaj z vami se bomo torej pogovorili o teh temah in o predlogih, ki bi lahko resnično pomagali državam v razvoju. Gospod Kalderizi, za 15 minut je beseda vaša. For... Hvala lepa. Me slišite? Hvala lepa za vaše povabilo. Veliko čast mi je, da sem lahko na sestanku vašega odbora. Ko govorimo o pomoči, bi izpustil humanitarno pomoč in pomoč pri katastrofah. Ne vem, zakaj bi bolni ljudje morali trpeti zaradi vlatari institucij. Ko govorim o pomoči, govorim o pomoči, ki običajno jo namenimo proračunom držav um, v razvoju, iz razvitih držav. Moja kritika zvane pomoči pa temelji na načelo socialne pravičnosti, ne samo gospodarske učinkovitosti. In tudi sam sem politično tako upravdeljen. V Kanadi glasujem za socialiste in zelene. Ko pa sanjam o boljši Afriki, se spomnim dogodka, najpomembnejšega dogodka, ko sem 30 let delal v Afriki. In sicer nisem se srečal z varohom človekovih pravic ali s predsednikom države, srečal sem se z medicinsko sestro in sicer severozahodno od glavnega mesta Slovenko koščene obale, ko sem bil dejaven pri Svetovni banki na področju Zahodne Afrike. In skušal sem ugotoviti, ali stotine milijonov dolarjev pomagajo infrastrukturi v tej državi. In bil sem demoraliziran to jutro, kajti povsod, kjer sem bil, sem videl prazne klinike brez ključnih instrumentov, alkohola, zdravil, povojev. Celo žimnic ni bilo, ljudje so spali na tleh. V neki porodnišnici pa je ženska bila raztrgana med porodom in babica, ki je pomagala pri porodu, je skušala zašiti z električno bakreno žico. To je bilo edino, kar je imela na voljo. Na koncu sem se torej vrnil v svojo pisarno v Abidžano in sem bil popolnoma deprimiran. Potem pa sem šel še v neko drugo kliniko, kjer me je sprejela mlada medicinska sestra, ki je bila zelo zadovoljna zaradi obiska in imela vse, kar je potrebovala. Bila je dobro opremljena in je celo obnavljala okna, vrata, saj so prejšnja požarli termiti. Edine stvari, ki je imela, je bila voda in potem je italijanska humanitarna organizacija ji pomagala pri tem. Torej pa sem poprašal, kakšna je razlika dejala je, da je prosila ženske v okolici, da so vsak mesec prispevale za kliniko, kajti vedela je, da sredstev strani države kmalo ne bo dobila. Torej, bila je zelo odločna in ta njen značaj je pomenil veliko razliko. In potem sem jo vprašal, koliko časa je že tam, morda je le nekaj mesecev in je še zelo entuzijastična. Ne, potem dejala je, da vodi to kliniko že 11 let. V poslovnih šolah se o takšni osebi govori kot o socialnem podjetniku, podjetnici. Jaz pa sem menil, da je to svetnica. In 100 tisoč ljudi je v državah v razvoju, ki bi morali dobiti to gospodarsko pomoč strani Zahoda. velika težava pri pomoči je, da ni več tako pomembna. Veliko bolj pomembne so dobre vlade, zasebne investicije in človekove pravice. Ključujoč lastnice glede lastnine, varnostne pogodbe in dober pravosoden sistem. V zadnjem desetletju je število revnih, ki živijo z manj kot dvema dolarema na dan, se znižalo za 9 odstotkov. To je okrog 200 milijonov ljudi zaradi izboljšav v kmetijstvu. Mislim, da bi kmetijstvo moralo biti temeljni cilj vladnih politik v Afriki. Žal pa kmetje še vedno trpijo zaradi tega, da se ne prispevajo dovolj kmetijstvu. In mislim, da moramo več pomoči nameniti manjšim pobudam in manjših kmetijah, tako bi lahko pomagali Afriki na najboljši način. Pomoč lahko pomaga, vendar pa lokalne vladne politike so še bolj pomembne, kajti tako bomo odstranili ovire, ki stanejo milijone in milijone dolarjev na leto male kmetovalce, ker, vlade, ker se vlade ne ukvarjajo s tem problemom. Pomoč pa je seveda še vedno lahko nekaj, kar pomaga. Vendar pa moramo pomoč uporabiti na drugačen način. Izkušnje kažejo, da je pomoč učinkovita v državah, kjer so vlade zavezane k rasti in prerazdelitvi prihodka v svojih politikah, kar se investicij tiče. Pomoči ne moramo uporabiti kot kupnino ali kot palico za vlade, da bi jih kaznovali, torej tiste vlade, ki, so, ki ne prepoznajo pravih težav. Vlade menijo, da je uporaba pomoči zelo zapletena in da je veliko pogojev in to je nepotrebno zlo. Nevladne organizacije tudi ne marajo tega. Kajti tudi same se soočajo z niževanjem proračuna. Celo uradniki, ki se ukvarjajo z unanjo pomočjo, imajo pomisleke, da ta pomoč resnično doseže najrevnejše. In zato moramo na Zahodu tistim, ki verjamejo v pomoč, pomagati, razumeti, da je potrebno Afriki pomagati na nekoliko drugačen način. Mislim, da bi zunanjo pomoč morali formirati tako, da bi lahko vsi začeli verjeti v to pomoč. Spomnim se sudanskega para, ki je živel na severozahodu kanadske Arktike. In leta 2002 sta prišla v Kanado, saj sta bila begunca svoje države. In ko sta se zbudila nekoč zjutraj, sta našla odrezano glavo severnega Elena na dvorišču. In menila sta, da je to sovražno dejanje, zato sta odšla na policijsko postajo in sta se pritožila. Policisti pa so se le nasmehnili. To ni sovražno dejanje, so dejali. Lokalno prebivalstvo je imelo dober lov, veliko sreče pri lovu in ta glava je samo znak, da si želijo deliti plen z vami. In sudanski par je spoznal, da so razmere podobne kot pri lovu v Afriki. In zonalna pomoč je podobna tej glavi severnega jelena. Ne zdi se, da je to darilo in potrebno jo je pojasniti, obrazložiti. Mislim, da je potrebno ne nameniti preveč dodatnih sredstev, dokler ne bomo teh sredstev, ki jih imamo sedaj, uporabili učinkovito. Mislim, da moramo eh, združiti in konsolidirati kar nekaj programov, ki že obstajajo. Zakaj moramo imeti naprimer 12 ali 13 različnih agencij v Evropski uniji, ki upravljajo s pomočjo namesto dveh ali treh. Mislim, da bi veliko večji delež naše pomoči morali nameniti področjem, ki bi pomagale večjim, več državam skupaj ali celotni celini. Tako bi, naprimer, izgradili regionalno infrastrukturo, pa tudi, naprimer, univerze. Mislim, da bi se morali osredotočiti na države kot Stagana in Mozambik, ki sta že dolgo časa nakazovali, da si želite upravljati svojimi sredstvi in tudi s pomočjo bolj učinkovito. Morda 10 od 48 podsaharskih držav izpolnjujeta kriterij. V drugih državah bi morali imeti veliko bolj stroge kriterije. Imeti bi morali inšpektore in nadzornike volitev tako da bi lahko dejansko ugotovili, ali so sredstva bila namenjena pomembnim projektom, kot je boj proti HIV-AIDS-u in vlaganju v primarno izobraževanje. Če bi to bilo zagotovljeno, bi morda lahko potem donatorji pričakovali, da bodo njihova sredstva bolje uporabljena. Mislim, da bi morali imeti tudi nov niz načel. Pomoč bi morala biti bolj odprto politična, kot je bila v preteklosti. Evropska unija pozna politično pogojevanje. Ostali so hodili kot mačka okoli vele kaše, Evropska unija pa je vzpostavila neposredno povezavo med demokracijo in razvojem. To ne pomeni, da bi morala biti pomoč urodje realne politike. Ne vem, zakaj bi naj Kanada in Danska govorili, da je Afrika prva prednostna naloga, večino denarja pa namenjata Afganistanu. S tem pa mislim, da če je naš cilj boj, boj proti revščini, je pomembno, kako vlada ravna s svojimi državljani, vključujoč novinarje, podjetnike in male kmete. To bi moralo biti temeljno, glede na sredstva, ki jih država dobi. Drugič, mislim, da mora biti pomoč bolj razumljiva in boljše obrazložena, tako da bodo Afričani, ne samo njihove vlade, razumeli, kaj se dogaja. Naprimer, mislim, da bi bilo veliko bolj prizemljeno, praktično, če bi naprimer se odločili za zagotavljanje sredstev za velike avtoceste in bi potem zagotavljali tudi vzdrževanje letih od še 20 let v prihodnost. Prav tako mislim, da bi morali vzpostaviti letne nagrade za dosežke pri uradnikih v Afriki in mislim, da bi lahko namenili tudi več sredstev za javni sektor, tako da bi zdravniki, medicinske sestre in učitelji dobili više plače in zato ne bi odhajali v Evropo in Severno Ameriko. Prav tako bi morali se nagrevati vlade, ki se zanašajo na lokalne vire in ki s temi upravljajo pošteno. Prav tako pa bi morda morali se vzeti za vzor Brazilijo in Mehiko. Ti dve državi skušata pomagati, da bi otroci ostali v šoli s tem, da družinam nudijo določena sredstva. Seveda pa imajo tudi te zamisli nekatere pomankljivosti, vendar pa ti koraki bi lahko bili enostavno razumljivi ljudem, ki morda niso neposredno vključeni v programe pomoči. Tretje načelo pa bi bilo, da vlade nimajo pravice do pomoči. Smiselno je investirati v prihodnost, če dopolnjujemo to, kar vlada sama že počne. Afriške vlade pa morajo biti tudi bolj zahtevne do svojih donatorjev. Če so vlade smatrane za dobre investitorje, in niso samo zaslužni prijemniki, potem lahko strajajo na tem, da bi bolj osredotočili zunanje vire, da bi poenostavili procese in postopke in da bi te vlade imele več besede pri razdelovanju pomoči. Afriške vlade bi naj tudi zavrnile niz študij in zunanjega strokovnega znanja, ki se zdi nam pomemben in pa ne vlade, ki bi rekle ne takšnemu tratenju denarja, bi si zaslužile več spoštovanja od donatorjev in tudi od afričanov. Na srečo, nekatere revnejše države sedaj grejo v smeri bolj jasnega pristopa. Predsednik Ruande Paul Kagame je po 15 letih, 15 let po genocidu, dejal, da nihče Ruandi ni ničesar dolžan. Kenijski ministerski predsednik Rajl Odinga pa je med zadnjimi predsedniškimi volitvami dejal, da so Britanci konec 19. stoletja zgradili železnico v zgolj petih letih. Kenici pa od takrat od neodvisnosti niso dodali niti metra. Po drugi strani pa je Kenija podvojila davčne prihodke, ker je nekdani poslovnež bil imenovan na čelo nacionalne davčne ustanove in je skušal se izogniti nepošteni praksi, ki je bila uveljavljena v preteklosti. In Kenija sedaj dobi samo 5 odstotkov pomoči od zunaj primerjavi s 40 odstotki nekaterih sosednjih držav. Mislim, da je to dober primer perverznih očenkov, ki jih pomoč lahko ima, vendar pa je pomembno seveda priznavati tudi individualno pobudo, kot je bila tista herojska medicinska sestra, ki sem jo opisal na začetku. Hvala lepo, sedaj pa izmenjava mnen s člani našega odbora. Zanima me, če želi kdo besedo. Mesi Mičel, gospod Mičel. Chairman, um... Hvala lepa, gospa predsedujoča. Rad bi se zahvalil govorniku, njegovo knjigo sem z velikim zanimanjem prebral in tudi sam sem bil nekoliko začuden. Bojim se, da če začnemo ljudem govoriti, da pomoč ne deluje, da potem tudi ne bomo dosegli nicera 7 odstotkov, za kar si prizadevamo. In potem morda pomoč tudi ne bo dosegla držav kjer bi pomoč bila najbolj potrebna. Tako da se mi celotna zadeva zdi nekoliko težavna. World Vision ima ravno nasprotno mnenje, naprimer. Pravijo, da pomoč je učinkovita. Vem, da so nekateri od primerov, ki so bili podani, resnični in da so težave, vendar pa, če rečemo, da veliko nevladnih organizacij, ki deluje v razvite, razvijajočem se svetu, ki pomagajo graditi hiše in časih seveda obstajajo težave, vendar pa to ni nič drugače od tega, kar smo storili v 70-ih letih v moji državi, ko smo privatizirali zelo veliko časa, so potrebovali, da so se ljudje navadili, da so postali lastniki. Tako pa če, vendar pa nekoliko predaleč gremo, če govorimo, da pomoč ne deluje. Ne vem, kaj bi jo lahko nadomestilo in ne vem, ali naj sklepamo iz tega, da naj se odrečemo cilju nicera 7 odstotkov, če je to res, kaj naj storimo. Hvala lepa za vaše mnenje. Mislim, da je pomembno, da smo kritični rad bi tudi bil kritičen do vas, da glasujete za krščanske demokrate in ne za socialiste in zelene, vendar pa mislim, da je dobro slišati vaše mnenje. Vendar pa kaj sledi iz tega? Hvala lepa. Merci, madame Lovin, Hvala lepa, gospod Lovin. Eh, tak so mihke, ok, eh, tak... Hvala lepa, gospod Kalderisi. Hvala lepa za vašo zelo zanimivo predstavitev. Žal, sama vaše knjige nisem prebrala, ampak prebrala pa sem nekaj drugih knjig, naprimer Dead Aid ali knjigo gospoda Mataja, ki se, katere naslov je Izziv za Afriko. Ona je dobila Nobelovo nagrado za mir, prihaja iz Kenije. Prebrala sem torej ti dve knjigi in slišala sem vašo predstavitev tukaj. vem, da je. Da si je treba postaviti nekaj velikih vprašanj v zvezi s tem, kakšen vpliv ima razvojna pomoč v subsaharski Afriki, naprimer. Avtorica iz Kenije je ponovila to, kar ste vi povedali tukaj, namreč, da ima pomoč veliko negativnih učinkov, ki prav gotovo škodijo številnim afriškim državam. Ena stvar, ki jo ona povdarja, je,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 dejstvo, če nisi odgovoren svojim davkoplačevalcem. Obstaja tudi določen impetus, zagon, da bi se izognili višjim davkom za svoje davkoplačevalce, kajti pomoč prihaja od zunaj. Zato gre tudi tukaj za neke vrste ločevanje odgovornosti. Zdi se, da smo končali v stanju, kjer zdravstvena oskrba, šola, krizno upravljanje in tako naprej, da so to stvari, ki jih je treba zagotoviti od zunaj. Da to niso stvari, ki jih lahko zagotovi država sama. Mislim, da je to razprava, ki bi jo morali imeti. Imam nekaj vprašanj. Knjiga Dead Aid, mrtva pomoč, vključuje nekaj zelo kontroverznih vprašanj. Avtor pravi, da pomoč ni nujno dobra. Zanima me, kako vi gledate na njene sklepe. Ali se strinjate z njenimi sklepi ali ne. Zanima me tudi, če lahko poveste nekaj več o tem, kar ste omenili prej, o teh novih načelih, ki bi jih morali sprejeti v zvezi s pomočjo. Kako lahko ta nova načela opredelimo za to, da bodo dejansko služila svojemu namenu. Na švedskem, odkudre prihajam sama, pogosto razpravljamo o tem, da lahko pomoč v mnogih primerjih poveča korupcijo. Zanima me tudi, če lahko poveste par besed o tem. Hvala. Hvala lepa, gospa Keller. Um... Hvala lepa. Tudi jaz nisem prebrala vaše knjige, ampak že iz naslova vidim, da govorite o tem, zakaj tuja pomoč ne deluje. Po drugi strani pa govorite o tem, kako bi lahko delovala, če bi stvari počeli drugače. Obstaja torej določena napetost med tem, kar ste povedali tukaj in vašo knjigo. Ne vem, ali imajo najmanj razvite države sploh kakšno možnost privlačiti neposredne zunanje naložbe. Rekli ste tudi, da pomoč povzroči, da lokalne oblasti niso odgovorne svojim davkoplačevalcem. S tem se do določene mere strinjam, ampak zakaj je vlada odgovorna? To je javno povpraševanje, civilna družba, civilna družba zahteva da se vlada, da vlada pojasni svoje ukrepanje. Ampak kako bomo dobili zdravo civilno družbo? Treba jo je podpirati, treba jim zagotoviti sredstva. Potrebujemo pa tudi neke vrste računsko sodišče. Kako bomo to zagotovili? Kako bomo zagotovili sredstva računskemu sodišču? To lahko storimo s pomočjo tukaj ne govorim samo o finančni pomoči, ampak tudi o pomoči in podpori. Te države smo dolga leta izkoriščali, sedaj pa jim poskušamo nekoliko vrniti. Mislim, da bi morali to doseči s pomočjo civilne družbe, s pomočjo računskim sodiščem, zato da poskrbimo, da bo obstajal pritisk, preglednost in razprava o tem. Da bodo vlade pregledne v zvezi s porabo svojih sredstev. Vaš predlog, naprimer, da bi donatorji poslali nadzornike, naprimer, da bi evropejci šli v Tanzanijo in preverjali, kaj tanzanijska vlada počne z denarjem, mislim, da to ni enako vredno lokalne odgovornosti, pritisku lokalnih, lokalnih ljudi, civilne družbe tam. Mislim, da pomoč ni samo nekaj, kar morajo države donatorke razložiti svojim parlamentom, svoji javnosti, ampak tudi donatorji so odgovorni svojim partnerskim državam. Seveda to velja običajno odrat, obratno, ampak države prejemnice so prav tako odgovorne svojim ljudem. Pogosto lahko vidimo tudi, da države donatorke same ne želijo vedeti, kam gre denar, kajti imajo politične uh, politične stranke svoje interese. Zdaj imamo tudi to, kar ste povedali v zvezi s tem, da ne bi imeli pomoči. Veliko držav je odvisnih od razvojne pomoči. Tudi kar zadeva davčno vprašanje. Strinjam se, da je to zelo pomembno vprašanje, ampak zakaj je to davčno vprašanje tako zelo pomembno? Zato, ker smo v zadnjih desetletjih globalni sever storili določene stvari z pomočjo, zmanjšali smo vlade, zmanjšali smo nadzor. Mislim, da ne gre samo za to, da je nekaj narobe v državah v razvoju, ampak mislim, da je tudi z našo razvojno pomočjo nekaj hudo narobe. To se mi zdi problematično. Želela sem še nekaj povedati, ampak tega sedaj ne najdem. Strinjam pa se z vami, ko pravite, da moramo izboljšati svojo razvojno pomoč, da moramo poskrbeti, da bo drugačna, mora biti jasna, mora biti napovedljiva, predvidljiva. Sedaj imamo premalo sredstev, sredstva so bila obljubljena, naprimer teh ni cela sedem odstotkov, ampak plačana še nisto bila. Moramo imeti koherenten pristop, ne moremo po eni strani denar dajati, po drugi pa jemati, drugače to ne bo delovalo. Imamo tudi pozitivne primere, naprimer problemi z Afriko. Če jemljemo Afriko v celoti, potem imamo samo negativne podobe o tem. Omenili pa ste Gano in Zambijo, gospa Mujo prihajajo tam, to je zelo pozitiven primer, seveda ne vemo, koliko pomoč dejansko k temu prispeva, ampak vidimo lahko, da vse le ni tako slabo. In seveda je jasno, da z majhnimi sredstvi, ki jih sedaj namenjamo temu, razvojni cilji tisočletja ne bodo doseženi. Hvala lepa, gospod Martinez. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Zelo kratek bom. Zato, ker se strinjam s tem, kar je rekla gospa Keller, tudi gospa Loven. Strinjam se tudi s tem, kar je rekel gospod kolega Gay Mitchell, čeprav je povedal stvari precej ostro. Naslov knjige me je kar skrbel in me tudi ni pretirano pritegnil. Namreč s tem naslovom ste skušali provocirati. Ampak sam sem že nekoliko prestar za to, da bi me vse vrglo iz tira. Ne zanima me toliko naslov, zanima me to, kaj se dogaja v Afriki, kaj je narobe s pomočjo, ki jo ponujemo Afriko. Ne vem, ali je ta foreign aid nekaj, kar se nanaša na zunanjo pomoč, na tujo pomoč, na pomoč pri razvoju. Če gre za pomoč pri razvoju, potem bi gospodu Kalderisiju rad povedal, da vam lahko povem na pol strani zakaj prihaja do problemov v Afriki. Ne rabim cele knjige. Problem je, da tisto, kar damo s pomočjo, potem oduzamemo in pomnoženo stokratnikom. Težava je v tem, da iz tujine sicer Afriki dajemo nekaj, vendar dajemo malo, jemljemo pa veliko in nihče tega ne more spodbijati če bi zunanja pomoč bila odtegnjena, potem bi bila situacija še veliko slabša, ko gre za boj proti AIDS-u, ko gre za opismenjevanje oseb, ko gre za izobraževanje oseb. To je pomoč, ki jo Afrika prejema tudi strani evropskih držav, severnoameriških držav. Pomoč dobiva tudi iz Kube v Afriki dela 20 tisoč zdravnikov iz Kube. Tudi to je pomoč, tudi to je zunanja pomoč. Zdravniki iz vseh teh držav prihajajo v Afriko, v tiste države, kjer pomoč potrebujemo. In tudi zdravniki iz Afrike prihajajo k nam na izobraževanje in usposabljanje. Afriški problem ni tuja pomoč, zunanja pomoč ali razvojna pomoč. Težava, ki jo ima Afrika, je, da ta pomoč ni zadostna, poleg tega pa ima Afrika že tako ali tako številne težave. Zato, ker je svet pravzaprav organiziran in voden strani severa. V eni knjigi je zanimivo opisan afriški problem. Namreč tam piše, da so subvencije afriškemu kmetijstvu neprimerna rešitev. In subvencije, ki jih nudimo v kmetijstvu v severnih državah, škodijo kmetijstvu v Afriki. To je samo ena od številnih možnih razlag, zakaj je situacija v Afriki takšna, kot je. Kdo je za to odgovoren? Ne bom rekel, da uh, niso tudi nekateri oziroma številni afričani ali Afrika kot taka sami odgovorni za to. Vendar, iskreno povedano, mislim, da je razvojna pomoč tista, ki tudi nosi določeno mero odgovornosti. Strinjam se s tem, kar je rekel gospod Mičel. Mislim, da bi morali nehati držati moralni nauk tudi v naših državah bi morali državljani in oblasti več storiti za to, da bi pomagali pri razvoju. Ne pa, da to pomoč skušamo umakniti. Mislim, da je negativen tak naslov in tudi se mi zdi, da to vrstne teze niso primerne kot argumenti v tej razpravi. Strinjam se z gospodovim, ki pravi, da obstajajo številne knjige, ki sicer omenjajo težave, vendar v nobeni izmed teh knjig ne pride, do, ne pride nihče do zaključka, da bi se morali vrniti nazaj v svet imperializma, v svet, kjer bi posamezniki odločali o tem, komu pomagati, na kakšen način pomagati. Tako da ne vem, zakaj je avtor izbral ravno ta naslov. Hvala lepa. <laughs> Hvala lepa. Sedaj pa dajem besedo gospe Gael Dorenc. Pour cinq à sept minutes. Pet do sedem minut imate. Um, yes, thank you. Um... Hvala lepa. Delam za GD razvoj v enoti za učinkovitost pomoči Z veseljem sem prisluhnila vašemu prispevku, tudi sama nisem prebrala vaše knjige. Res pa je, da je naslov vaše knjige in vaše besede danes. Zdi se, da je to bolj v skladu s tem, kar želimo doseči mi, vse pri delu na ravni komisije in sodelovanju z državami članicami. Naprimer, govorili ste o pomenu politik lokalnih vlad. Res je, eno pomembnih načel učinkovitosti pomoči je lastništvo in seveda sami zelo povdarjamo podpiranje zmogljivosti vlad, da bi oblikovale svoje politike in da bi izkoristili sisteme v državah samih. Povedali ste tudi, da moramo razvijati to, kar imamo danes in da moramo določene stvari početi drugače. Tudi to je na dnevnem redu našega generalnega direktorata. Pomoč bi morali povezati z večjo socialno pravičnostjo, to želimo doseči s postopkom razdelitve dela, želimo zagotoviti več kapitala v različnih sektorjih. V več državah je prisotnih več donatorjev, ampak prisotni samo v določenih sektorjih izobraževanja in tako naprej, ampak pomembni so tudi drugi sektori, naprimer kmetijstvo. Zagotoviti moramo več enakosti med različnimi državami in da bodo odnosi bolj odprti. Konsolidacija tega, kar obstaja. Res je, to želimo zagotoviti z višjo stopnjo harmonizacije pomoči povedati poskušamo, da vsi donatori ne morejo početi vsega. Pogledati si moramo, kje bi lahko donatori najbolje počeli svoje delo in kako bi lahko države partnerke pri tem sodelovale. Rekli ste tudi, da bi morali biti bolj politično odprti za pomoč. To je seveda velik izziv. O tem imamo razprave, in razpravljamo o tem tudi z državami članicami. Ampak, rekli ste tudi, da bi morali integrirati to politično razsežnost, kar zadeva orodjarno EU o razdelitvi dela, tam vsakega donatorja spodbujamo, da analizira svojo primer, primerljivo prednost. To je torej že vključeno, ampak samo mi tega ne vidimo. Zanima me tudi, kaj menite o tem, kakšno je naše delo, kakšno je vaše mnenje o našem delu, kako veste, je komisija pravkar predstavila spomladanski svežen v zvezi z razvojnimi cilji tesočletja, ampak tudi v zvezi z učinkovitostjo pomoči, pa v zvezi tudi z davki in razvojem. Zanima me tudi vaš odziv. Kakšna je vaša ocena o delu, ki je bilo opravljeno? Vem, da je bila knjiga napisana leta 2006, ampak mislim, da se je od takrat nekaj spremenilo. Nekaj malega morda, ampak veliko dela nas še čaka. Hvala. Hvala lepa. Najprej dajem besedo kolegu Kalderizijo in ga prosim, da ne preseže dodeljenega časa za govor, kot so to storili že vsi danes. Pet minut imate. Knjigo sem napisal zato, da bi se boril proti predstavi, da nas morajo še vedno skrbeti količine pomoči. Mislim, da je cilj nič cela sedmih odstotkov. največji dejavnik zavajanja v razpravi o razvojni pomoči. Vedeti moramo, kakšen sovražnik kakovosti je količina na področju pomoči. Strinjam se s tistim poslancem, ki je povedal, da velik del te pomoči sploh ne pride do revnih. Razlogov je več, imperialistični, kvazi imperialistični ali pač preprosto slaba poraba. Boljša zasnova bi služila, da bi pomoč prišla do revnih. Strinjam se, da nevladne organizacije lahko učinkovito zagotavljajo pomoč in v svoji knjigi zagovarjam pomoč med ljudmi in podporo med ljudmi. Ni vedno učinkovita, ampak Motivacija je jasna in tudi rezultati so jasni. Uradna pomoč pa je takšna, da so. Uradna pomoč pa pogosto nima jasnih motivacij. Mislim, da je tuja pomoč izjemno dobro delala, to govorim v zvezi s svojim naslovom. V eni državi, naprimer, vlada prihodke od nafte učinkovito izkorišča za to, da je kmečko prebivalstvo dvignila iz revščine. Naprimer, v knjigi omenjam Botsvano, Mauricius, Mozambik, Gano, Tanzanijo. To so države, ki so uspešno izkoristile pomoč, ampak v 15 do 20 letih so sprejele prave politike v zvezi z gospodarsko politiko in izboljšale svoje svojo porabo sredstev. Mnogo lažje je argumentirati, da nič pomoči ni bolj, je bolje kot veliko pomoči. V 30 letih dela v Afriki sem se naučil, da bi morali lekcije preteklih 45 let uporabiti za prihodnost. Ne strinjam se z gospo gos, Mojens v knjigi, je namreč preveč enostavna, preveč simplistična. Tu je pomoč naj bi že od začetka izboljšala javne politike. To nikoli ni bilo res. Nihče ni nikoli verjel, da bo tuja pomoč poskrbela za rast. Uporabiti bi jo morali tam, kjer ni bilo vladnih sredstev ali znanja. Mislim pa, da imamo sedaj veliko držav, kjer to več ne velja. Mislim, da bi pomoč lahko osredotočili bolje, kot to počnemo sedaj mislim, da je trgovina mnogo bolj pomembna kot pomoč za to, da bi ljudi dvignili iz revščine. To je dejstvo. Na začetku sem omenil kmetijstvo in to namenoma, kajti v Afriki je to velik vir bogatstva, ampak vlade ne želijo služiti s kmetijstvom. To ne bi bilo nekaj arhajičnega. Pozabljajo, da so Kanada, Danska, Združene države Nova Zelandija in tako naprej. Veliko zaslužile s kmetijstvom. Veliko lahko storimo še na tem področju. Ampak pomoč ne more pomagati državi kot je čat, kajti kmetje na jugu ne bodo gnojili kasave, če živijo 100 metrov od ceste, kajti če bo previsoko zrastlo, bo vojska to vzela. Kaj ti vojska in policija tam izvaja zločine. Zato moramo določene vidike upoštevati pri tem, ko se odločamo za pomoč. Res je, da ne moremo financirati revnih držav, glede na to, kakšno je stanje upravljanja v Afriki trenutno. Predlagam to, da bi izpeljali logični sklep iz različnih metod spremljanja, ki smo jih imeli, naprimer misije spremljanja Svetovne banke, za katere vsi menijo, da so zelo pomembne. Ampak to so misije, ki so v državi dva ali tri dni vsakih šest mesecev. Gre za zelo pomankljive inšpekcije, sam pa predlagam polnopravne inšpekcije. In afričani bi bili pritegnjeni, da se vrnejo domov in opravljali bi zelo ugledno delo pod ugodnimi pogoji. To bi bilo zelo selektivno. Tudi meni se smilijo ministrst, finančna ministrstva v Afriki. Kajti mnenja sem, da bi države, ki so že dolgo uspešne, morale biti deležne boljše obravnave, naprimer Gana, Mozambik in tako naprej, mislim, da bi njim morali zagotoviti predvidljivo pomoč. To pomoč pa bi morali povezati z rezultati, naprimer deležem otrok, ki jih je treba ceniti, ali deležem deklic v srednjih šolah in tako naprej. Čez nekaj let pa bi morda lahko imeli razpravo o tem, kako bi lahko zadeve izboljšali. Ne bi imeli tisoč misij za pomoč, ki obiskujejo ti dve državi in potem pišajo poročila. Po drugi strani pa bi lahko premagali dve oviri, naprimer mednarodne volitve za mednarodnim spremljanjem. Ampak mislim, da bi mednarodni pristop bil zelo dober. Tukaj bom končal, kajti to je bilo že več kot pet minut. Hvala. Euh, Hvala lepa. Deveta točka na dnevnem redu prostovoljni partnerski dogovori FLEKT. Ta akcijski načrt vsebuje številne ukrepe za boj proti nezakonitemu izkoriščanju gozdov in spodbujanju trgovine, ki iz tega izhaja. Govori tudi o krepitvi zmogljivosti držav proizvajalk. Z nami je gospod Rira, direktor direkcije B pri Evropski komisiji. Sam nam bo predstavil zadnje dogodke v zvezi s prostovoljnimi partnerskimi dogovori FLEKT med Evropsko unijo in tretjimi državami. Gospod, za 15 minut je beseda vaša. Thank you very, very much, um, Chair, and thank... Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala lepa, da ste nam dali priložnost, da vam danes predstavimo cilje in da vam predstavimo trenutno situacijo pri akcijskem načrtu FLEKT. Odbor za razvoj je izrazil svojo podporo temu procesu, tudi celotni parlament nas pri tem podpira. Mislim pa, da bomo to vašo podporo še naprej potrebovali. Zakaj danes predstavljamo akcijski načrt FLEKT? Zakaj danes predstavljamo trenutno stanje? Tri sporazume oziroma dogovore smo že sklenili z Gano, s Kongom in Kamerunom. S Kongom je že ratificiran, z Kamerunom bo parafiran. Trenutno se še pogajamo, zato bom povdaril še to, da se pogajamo z Liberijo, Centralno Afriško republiko. Kmalu bomo se demokratično republiko Kongo začeli pogajanje tudi z Gabonom. Poleg tega pa se pogajamo še z Indonezijo in Malezijo. Veliko zanimanje kažejo tudi v Latinski Ameriki. Latinska Amerika veliko manj trguje z Evropsko unijo, ko gre za lesne proizvode in tudi Evropska unija ni eden od pomembnejših trgov Latinske Amerike. Vseeno pa se Latinska Amerika vse bolj zanima za ta proces. Številne misije v Latinsko Ameriko so že bile izpeljane, zato da bi izmenjali informacije. Naj vas na začetku spomnim na to, kaj je ta prostovoljni partnerski dogovor. Tu gre za predvsej enostavno logiko. Države izvoznice svoje lesene lesne izdelke pošljajo v Evropsko unijo s certifikatom, ki zagotavlja, da je bil les zakonito posekan in potem izvožen v Evropsko unijo. Gre torej za situacijo, ki koristi obema stranema. Evropski potrošniki s tem dobijo zagotovilo, da je les, ki je bil izvožen v Evropsko unijo in ki se trži v Evropski uniji, je bil pridobljen zakonito. To pa pozitivno vpliva tudi na razvoj države izvoznice. prostovoljni partnerski dogovori dajo neke vrste zagotovilo in obljubo o dostopu na trg Evropske unije. S tem pa se krepi tudi upravljanje z gozdovi v državah izvoznicah. Ta koncept je zelo enostaven. Ko pa se začnejo pogajanja, je, kot si verjetno predstavljate, stvarnost veliko bolj zapletena. razlogi in posledice pri nezakonitem sekanju gozdov niso vedno enaki. Naprimer, v nekaterih primerjih država ne more pobirati davkov ali pa so težave z lastništvom zemlišč. Tudi trgovinski tokovi niso tako zelo očitni in neposredni, kot bi si kdo lahko mislil tisti, ki je posekal les, ga nujno ne izvaža v Evropsko unijo. Ta veriga izvoza lesa in trgovine z lesom povsod po svetu je tako zapletena, kot so verige pri drugih blagovnih menjavah. Prihaja do uvoza in izvoza Tako da tu ne gre samo za enosmeren proces. Na koncu pa naj povem še to, da je upravljanje z gozdovi zelo zapleteno vprašanje. Če si pogledate samo to, koliko akterjev deluje v gozdnem sektorju, boste pogledali oziroma boste videli, da so precejšnje razlike v interesih med temi akterji, obstajajo različni interesi pri potrošnikih, vladah, proizvajalcih, izvoznikih in tako naprej. Obstajajo razlike v interesih tudi med tistimi, ki živijo v državah, kjer les sekajo in tistimi, ki živijo v državah, kjer les sekajo za notranji trg. Prav tako imajo druge interese trgovci, ki delujejo na svetovnih trgih. Skratka, gre za zelo kompleksen sektor, ki pa je bistvenega pomena tudi zaradi prihodkov v številnih državah. S tem vprašanjem se povezujejo tudi druge kompleksne teme. Prvi dogovor smo ratificirali z Gano, Iz tega dogovora smo se kar nekaj naučili, nekaj pomembnih stvari, ki jih upoštevamo sedaj pri pogajanju z drugimi državami, pri podpisovanju teh dogovorov z drugimi državami. Vendar so trgovske in institucionalne stvarnosti v posameznih državah zelo različne, tako da nimamo ene rešitve, ki bi ustrezala vsem sporazum, ki smo ga sklenili z Gano, sedaj uporabljamo kot neke vrste okvir za nadaljne pogajanja, kar je dobro. Pogajamo se tudi z Liberijo, pred enim mesecem smo imeli zadnje srečanje. Dobro je, da imamo nek okvir. Ta okvir predstavlja dogovor z Gano in to nam je v veliko pomoč tudi pri pogajanjih. Kaj smo se naučili v preteklosti? Naj vam vse skupaj predstavim po eni strani z postopkovnega vidika in potem še z osebinskega vidika. Kar zadeva sam postopek. Flekt nam je, po mojem mnenju, omogočil, da se pogovarjamo o upravljanju z gozdovi, s širokim spektrom deležnikov, tudi s predstavniki vlad. Ponavadi smo se pogovarjali o upravljanju z gozdovi z gozdarskim sektorjem. Prostovoljni partnerski dogovor pa je v prvi vrsti trgovinski dogovor oziroma sporazum, zato smo morali za pogajalsko mizo pripeljati tudi trgovinske, davčne strokovnjake, strokovnjake za kmetijstvo, decentralizacijo in podeželski razvoj. To nam je omogočilo da upravljanje z gozdovi obravnavamo bolj poglobljeno. Poleg tega pa se ukvarjamo tudi s tistimi vprašanji, ki se nanašajo na suverenost držav. Ta vprašanja so politično zelo občutljiva če se naprimer pogovarjaš o tem, ali je nek zakon primeren ali ne, ali obstajajo dovolj zavezujoči mehanizmi za sankcioniranje tistih, ki ne izpolnjujejo zakonodaje. Tu se potem dotikamo resničnih težav in tudi posegamo v suverenost. Mi smo te razprave razširili ne samo na vladno področje, temveč tudi na civilno družbo, na nevladne organizacije. Vključili smo tudi predstavnike industrije. Lahko vam zagotovim, da je bil ta proces zelo dober in hvale vreden. Obiskali smo številne države, na teh obiskih smo se poglobljeno pogovarjali in posvetovali z različnimi deležniki iz različnih držav. Tudi vlade v teh državah so ugotovile, da se splača imeti to vrstna posvetovanja. Res je, da smo s tem nekoliko upočasnili sam pogajalski proces, vendar se mi zdi, da nam je to omogočilo tudi to, da smo sklenili veliko bolj trdne dogovore. Kar zadeva parlament, kaj se lahko naučimo? Preko tega procesa se mi zdi, da smo pomagali državam pri oblikovanju pravnega okvira. Na nek način smo jim pomagali pri podajanju samo ocene o tem, kako močan zakonodajni okvir imajo na tem področju. Zdi se mi, da je bil to velik korak naprej tudi za zadevne države. Mislim, da smo tem državam pomagali tudi pri oblikovanju sistema pravnih jamstev. Ta pravna jamstva naj bi zmanjšala predvsem korupcijo in izboljšala delovanja organov pregona. V pogajanjih so sodelovali tudi predstavniki zasebnega sektorja in nevladnih organizacij, kar nam je bilo veliko pomoč. No, vse zadnje pa se mi zdi, da smo državam pomagali pri izboljšanju preglednosti in dostopnosti informacij. tudi zaradi tega, ker smo v okviru pogajanj vzpostavili partnerstva. Naj vam podam še en primer. Zaradi pritiskov predstavnikov industrije so nekatere države, naprimer Kamerun, Gana in Kongo, v sporazumu omenjale ne samo izvoz v Evropsko unijo, temveč tudi izvoz v druge države, na druge trge. Prav tako se omenja domača proizvodnja. Različni deležniki so se torej vključili v ta pogajalski proces v različnih fazah. In s tem smo tudi povečali same ambicije, ki jih imamo v okviru tega sporazuma. Vzpostavljeno pa imamo tudi dobro sodelovanje z državami članicami. Te države verjetno danes niso tu zastopane. Brez podpore posameznih držav v različnih procesih, naprimer v Gani, so nas podpirali predstavniki Združnega kraljestva in nizozemske drugot predstavniki Nemčije, Francije ali drugih. Brez tega zagona držav članic bi imeli kar precejšnje težave in bi verjetno teže uspeli. Mislim, da je ta proces dobil nov zagon, smiselno ga je nadaljevati. Če bomo zagotovili pregledno upravljanje v tako kompleksnem sektorju, kot je gozdarski sektor, potem bomo na dobri poti, da to isto dobro upravljanje prenesemo na druge sektorje. V tem procesu lahko pride do učinka preliva in drugim vladam bomo s tem pokazali, da je možno doseči številne cilje. Če bomo to dosegli na tako zapetenem in kompleksnem sektorju, bo to dober začetek tudi za druge. Potem pa še par sklepnih besed o samem procesu. Partnerske države morajo tudi same nekaj storiti zato da izpolnijo zahtevane standarde. Vzpostaviti morajo ustrezno verigo nadzora, verige od same proizvodnje do izvoza. To pa seveda zahteva podporo tako z naše strani kot strani drugih. Mi računamo na vašo pomoč in podporo. sploh, če bomo potrebovali dodatno podporo, da državam nudimo pomoč v tem procesu. Hvala lepa, sedaj pa dajem besedo poslancem, gospod Martinez. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Dejal bi, da imamo opravka zelo pozitivnim in zanimivim prispevkom. Rad bi se zahvalil predstavniku komisije za to mnenje, ki ga je pripravil. Tukaj smo gotovo storili nekaj dobrega. Žal pa, kot je pogosto, tega ne znamo razložiti. Rad bi čestital komisiji, vseeno pa bi prosil, da bi takšna pobuda bila bolje in bolj učinkovito razširjena med poslanci, kajti zelo malo poslancev pozna to pobudo. Imam vprašanje in nekaj pripomp. Vprašanje je sledeče. Kako lahko podamo spodbude za države, da bi podpisovali takšne dogovore z nami? Kakšen je njihov interes in kakšen je njihov interes, še prav posebno takrat, ko podjetja, ki prodajajo in sekajo les, to počnejo v zelo širokem obsegu. Z drugimi besedami, kaj lahko ponudimo vladam, da bi podpisale takšen dogovor in da bi jim ponudili več, kot jim ponujajo podjetja? ki bi jih označil že kar za kriminalna. Tudi sam imam določene izkušnje s tem, s helikopterjem. Sem bil na poti na meji med Venezuelo in Brazilijo. To je področje Amazonke med obema državama. Vlada Venezuele skrbi za nedotaknjenost pragozda. Takoj, ko prestopimo mejo, ali sploh, če to mejo preletimo, lahko dejansko spremljamo, kako se kilometr za kilometrom na brazilskem ozemlju dejansko soočamo z nezakonito sečnjo. Hektari in hektari površin so bili posekani, torej pridemo iz pra gozda v zeleno savano. In potem lahko vidimo, kako se to širi. In gre za koridor 40 km ki se iz meseca v mesec veča in pomeni izginotje pragozda. Tako pač to počnejo velike države. Govoril sem z brazilsko vlado, to so moji prijatelji, in dejali so mi, ja. Podjetja pač razvijajo svoj nadzor in s tem pridobivajo prostor za ekstenzivno živino rejo. Seveda imajo s tem tudi veliko profita. Zanima pa me, kaj lahko mi v Evropski uniji, vi v Evropski komisiji storite za to, da bi državam jasno povedali, da ne gre samo za sečnjo in da sečnja ne more vedno biti samo profitabilna, da bi morda več pridobili, če bi se odločili za racionalno gozdarstvo. Hvala lepa, gospod Mičel. Uh, Hvala lepa, predsedojoča. Strinjam se s tem, kar je dejal kolega Martinez Martinez. Rad bi se zahvalil komisiji za predstavitev. Gre za cel niz vprašanj na razvojnem dnevnem redu, da je vse skupaj samo skupaj težko slediti. Je pa dobro, da smo bili o tem obveščeni, kajti mislim, da je ta projekt nekaj, kar je tudi naša prednostna naloga, tudi kar se varovanja okolja tiče. In sedaj, če zastavim vprašanje gospoda Martine za na drugačen način, kaj bo pridobila Gana ali kaj bodo pridobile druge države, ki bodo sprejele ta dogovor? Kaj bo tista njihova prednost? In sedaj, kako vse skupaj deluje? V prilogi oporočila o Gani pravimo, da Evropska unija nudi razvojno pomoč za to, da bi izgrajevali in spodbujali reforme. In sicer v primeru Gane gre za mehanizem, ki je proračunsko sektorsko vezan in je večstranski. Torej, kaj to dejansko pomeni v primeru z Gano? kaj pomeni to izgradno sposobnosti upravljanja. Vendar pa moram reči, da je to zelo zanimiv projekt. Merci beaucoup. Hvala lepa. Imate morda še kakšno vprašanje? Kot vidim, ne. Besedo dajem nazaj kar našemu gostu. Thank you, thank you. Hvala lepa, predsedujoča. Hvala lepa za vprašanja, hvala lepa gospodu Martinezu in gospodu Mičlu za njeno podporo in vprašanja. Prvo vprašanje gospoda Martineza in tudi vprašanje gospoda Mična sta si podobni. Najprej mislim, da je interes držav ta, da ni dvoma, da so evropski trgi, pa ne samo evropski trgi, kar se resnih proizvodov tiče, se zelo spremenili. S to podporo. Evropski državljani izražajo zaskrbljenost nad nakupi lesnih izdelkov ali je šlo za zakonito ali nezakonito sečno, kot je dejal gospod Mičel. Torej, na dolgi rok so tisti, ki so podpisali dogovor o prostovoljnem partnerstvu, imeli na tak ali drugačen način nekakšen bonus na trgih, kar jim bo omogočilo, da bodo imeli dostop do teh trgov. Seveda, če želite, je to zelo hipotetično. Vendar pa pripričan sem, da ste prebrali članke, ki opisujejo to spremenjajočo naravo trga. Leta 2011 pa upamo, da bomo uvozili prve lesne proizvode, ki bodo certificirani s sistemom FLECT iz Gane, upam, da bomo lahko potem sprožili kampanjo s podporo Evropske komisije o postopku FLECT in o zagotovilih, ki jih ta proces da nam vsem. Mislim, da je to eden od elementov, ki bi ga rad izpostavil. Drugi element je seveda vprašanje, kaj bo pridobila Gana s flektom bomo zmanjšali količino neregalne sečnje in tako se bodo lahko bolje razvili. Pomislimo na Liberijo pred državljansko vojno. Gost je bil eden ključnih sektorjev. Sedaj so prihodki iz gozdarstva nični. Torej, na nek način, če pomagamo, da uredijo ta sektor, pomagamo tudi pri tem, da bo ta sektor potencijalno pomemben za razvoj. Brazilija, Venezuela, mislim, da gre tukaj za paradigmo, kaj bi, kar bi se lahko zgodilo tudi na drugih območjih vzemimo za primer Gano in slonokoščeno obalo. Če bo Gana vstopila v obdobje boljšega upravljanja, bi lahko vstopili, vstopili v tveganje, da bi potem se podobne stvari dogajale v slonokoščeni obali, kot se dogaja v Braziliji. In to je predvideno v tem sporozumu, da bi to preprečili. na našo pobudo boste, glede naše pobude boste sprejeli mnenje, glede predloga o skrbnem pregledu, kjer bo vsak uvoznik lesa moral dobiti zagotovila, da ni šlo za nezakonito sečno. V ta predlog o skrbnem pregledu ki ste ga želeli, pa boste še analizirali, je tudi to, da bo vsaka država, ki ima dogovor FLEKT, smatrana, da je že poskrbela za skrbni pregled. In tako se lahko soočimo z dramatičnimi razmerami, ki morda v Afriki še niso tako dramatične kot v Južnji Ameriki, o kateri ste govorili. In še končno vprašanje gospoda Mičla. Na srečo imamo ta sektorski program, kar se okolja tiče v Gani. Seveda pa bo to, kar bomo podprli, odvisno od države do države. okoljski minister je prepričal finančnega ministra, da je ta proces vreden podpore. S tem sektorskim proračunskim programom za okolje pa bomo spodbujali verigo stroškov, ki je zelo zapletena, kot si lahko predstavljate, kajti potrebno je slediti vsem različnim stopnjam lesnih proizvodov. torej gre za podporo tehnični zmogljivosti, gozdarske uprave, prav tako pa bomo podprli tudi to verigo stroško, seveda, pa je vse odvisno od odločitev, ki bodo sprejete na vladni ravni. Imamo namreč specifične dogovore o proračunski pomoči v tem primeru kar se našega tematskega področja okolje tiče. Prav tako s tehnično podporo podpiramo izboljšanje zmogljivosti različnih gozdarskih komisij in oddelkov, da bi se seznanili s temi postopki, ki so precej zapleteni. V imenu komisije hvala lepa za priložnost, da smo vam ta proces predstavili prosim pa, lahko nam individualno ali pa kolektivno zastavite vprašanja, podate pripombe.